I think we can start. Predlagam, da začnemo. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, drage kolegice in kolegi, spoštovane dame in gospodje. Pričenjamo z današnjo sejo. Dnevni red lahko sprejmemo, če nima nihče nobenih pripomb. Ne, Potem pa k sporočilom predsednika nimam nobenih sporočil in s tem prehajamo k tretji točki. Projektna skupina za turizem in izmenjava mnen o evropski turistični politiki z Pedrom Ortonom. Prva seja je to projektne skupine eh, in eh, pozdravljam Ištvene Uhena ki je odgovoren za načrtovanje eh, v tej projektni skupini. Poleg tega pa je z nami tudi direktor GD za podjetništvo in industrijo Pedro Ortun, ki bo predstavil stanje na področju evropske turistične politike. Gospod Ortun, prisrčno vas pozdravljam v našem odboru, zelo me veseli, da ste z nami in Vaš današnji obisk se upada z odločitvijo komisije glede novih pobud. Komisarka bo danes eh, napovedala eh, tretji svežen pobud, kljub temu pa ste danes tukaj. Zadnje sporočilo na temo okvira evropske turistične politike je obsegovalo deset uh, pobud eh, in uh, to sporočilo je bilo objavljeno leta 2010, torej pred petimi leti. Cilj uh, je bil, da Evropa postane turistična destinacija. Priljubljena turistična destinacija in s tem se je seveda ukvarjala tudi delovna skupina Evropskega parlamenta. Prosim vas, da poleg orisa novega akcijskega načrta, govorite tudi o izvajanju pobud, ki so bile sprejete leta 2010. Gospod Ortum, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to all. You have uh, spelled out very clearly what I, I was going to. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo dobro ste orisali to, o čemer bom danes govoril. Želel bi predstaviti rezultate eh, naših eh, pobud, eh, ki so bile sprejete eh, leta 2010. Eh, komisarka pa je v eh, torek dopovdne napovedala nov svežen 2. Eh, oktobra. Pri zaslišanju je že napovedala, da bo po posvetih z vsemi javnimi in zasebnimi deležniki, ki so potekali leta 2014. Mi posveti smo zaključili decembra 2014 eh, in napovedala je torej pri svojem zaslišanju, da bo eh, napovedala ključne, eh, ključni akcijski načrt za Evropsko unijo na področju turistične politike. Torej, veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, v tem tako pomembnem trenutku. Od leta 2000 se že ukvarjam z tem področjem in tega sem prav vesel. Eh, videl sem, da je kar nekaj eh, novih poslancev v eh, tem odboru in naj vas spomnim, da imamo Lizbonsko pogodbo od leta 2009, ki nam daje posebno pristojnost Evropska unija lahko tako sprejema vse dopolnilne ukrepe na področju turistične politike, torej ukrepe, ki dopolnjujejo ukrepe držav članic. Evropska unija, in to je tudi zelo pomembno, pa nima pravice, da harmonizira turistično politiko držav članic. Torej, lahko dopolnjujemo nacionalno zakonodajo in zagotavljamo evropsko dodano vrednost z namenom izboljšanja konkurenčnosti turističnih dejavnosti v Evropski uniji. Torej, takšen je torej okvir našega delovanja. Naš eh, nekdanji podpredsednik Tajani nas je leta 2010 prosil, da pripravimo Eh, sporočilo, ki ste ga pravkar omenili. In to sporočilo je uh, bilo sprejeto junija 2010 in vsebuje 21, uh, 21 dejavnosti, ki se nanašajo na usklajevanje vseh turističnih politik, ki bi lahko vplivali na konkurenčnost Evropske unije. No, Na to smo se osredotočali v zadnjih štirih letih. Izvajali smo vse najpomembnejše eh, dejavnosti eh, med temi 21 pobudami in poleg tega tudi nekaj horizontalnih dejavnosti. Eh, želeli smo zagotoviti raznolikost turistične ponudbe v Evropski uniji. Vsako leto smo imeli eden ali pa dva eh, pilotna eh, projekta. Eh, gospod Kramer, vi se boste tega spomnili, recimo vključitev informacijsko-komunikacijske tehnologije. Imeli smo različne turistične projekte za obdobje, ko je Evropa v obdobju eh, visoke sezone, pa tudi 60 eh, predlogov smo sprejeli. Glede na javni razpis pa smo sprejeli več kot 400 eh, predlogov različnih konzorcijev iz različnih držav članic in to kaže na zelo veliko zanimanje. To je tudi zelo dober znak to bi moralo uspodbuditi evropsko uh, turistično politiko. Pred mednarodnim uh, turističnim sejmom v Španiji svetovna turistična organizacija objavi uh, zadnje podatke za prejšnjo leto, torej tokrat za leto 2014 in v Evropi se je število mednarodnih potnikov eh, povečala. Imeli smo 557 milijonov mednarodnih potnikov. S tem ohranjamo raven 40 odstotkov celotnega mednarodnega turizma eh, na eh, svetu. In, eh, Ta odstotek ohranjamo že od leta 2003 bili smo uh, druga najpomembnejša uh, turistična regija in edina uh, regija, ki je pridobila na priljubljenosti bolj kot Evropska unija, uh, je Amerika, pravzaprav Severna Amerika, kjer se je obseg uh, turizma povečal za 5,3 odstotka. V ZDA uh, eh, imajo tudi javno-zasebna partnerstva za vzpodbujanje uh, privlačnosti ameriških uh, destinacij. Ampak tudi Evropska unija napreduje. Tudi mi bi radi imeli podobno uh, rast kot uh, Združene države Amerike kar zadeva eh, število turistov, ampak nimamo še vseh podatkov za leto 2014. Vemo pa, da bo rast precej nižja, eh, eden ali dva odstotka bo znašala, medtem ko v ZDA znaša sedem odstotkov. V zadnjih štirih letih smo sprejeli dve pomembni zakonodaji in sicer julija 2013. Evropski parlament je zakonodajo sprejel v prvem branju. Gre za zakonodajo na temo paketnih potovanj. In prihodni teden se bodo uh, začela uh, pogajanja uh, na drugem področju. Nekaj točk je še potrebno uh, razčistiti in ta delovna skupina upam, da bo uh, spremljala tudi delo odbora IMKO in pa trialog. Uh, gre za precej tehnične trialoge, ki bodo potekali prihodni teden. In druga pomembna točka. po dveh letih dela eh, je Evropska komisija sprejela eh, revizijo eh, šengenskega kodeksa. Aprila je bila ta zakonodaja sprijeta, razprava v svetu se je zaključila, potekala je do konca zadnjega tedna, parlament pa še ni eh, začel z temi razpravami v odboru Libe. Mislim, da bodo eh, to temo prečeli obravnavati februarja. Mislim, da nas tukaj ne čakajo ravno dobre novice. Svet je namreč izuzel vse točke, ki so se nanašale na poenostavitev, na harmonizacijo. Ehm, Izuzeli so skoraj 80-90 odstotkov predlogov, ki so se nanašali na to, v osnutku komisije. Videli smo eh, že septembra, da se razprava v svetu razvija v napačni smeri in upam, da bomo kmalo sprejeli bolj proturistično usmerjene predloge v prihodnih mesecih po razpravi v parlamentu. To je zelo pomemben ukrep In zelo pomembno je, da ohranimo ta 40 odstotni delež v mednarodnem turizmu, še prav posebej, ko gre eh, za eh, turiste iz tistih držav, eh, ki potrebujejo vizum za vstop v Evropsko unijo. V obdobje oziroma v proračun za leto 2014 do 2020 smo vključili tudi večino regionalnih projektov. Več kot 300 regij je podalo eh, predloge za regionalne projekte. To je zelo dober znak. Kohezijski sklad, socialni sklad, eh, Evropski razvojni sklad, eh, vsi ti skladi prispevajo k tem projektom, torej To število projektov kaže, da obstaja zelo veliko zanimanje v državah članicah, pa tudi v regijah. Kaj smo počeli leta 2014? Pripravljali smo se na novo obdobje, eh, pripravljali smo se na novo komisijo, imeli smo eh, tri pomembne posvetovalne eh, postopke. Eh, med drugim tudi o viziji eh, evropskega turizma. Rezultati so bili objavljeni septembra in na tej osnovi smo začeli z bolj formalnim posvetovanjem, eh, pri katerem ste sodelovali tudi vi, gospod Kramer, pa Silvija Kosta iz odbora za kulturo. In imeli smo zelo dobre razprave aprila in oktobra pa 1. decembra na dan eh, evropskega turizma. Eh, takrat je posvet potekal tukaj v Bruslju in eh, glede na rezultate eh, teh eh, dveh eh, posvetov eh, smo eh, pripravili predloge za novo komisarko eh, in te predloge je eh, komisarka prejšnji teden v Madridu predstavila eh, skoraj 100 odstotno, zato smo eh, zelo zadovoljni. Navedel bom osem ključnih eh, pobud, eh, ki jih je izpostavila Evropska komisarka. Dejala je, da bo te pobude udejanjala v okviru Evropskega turističnega foruma. Te ključne prioritete temelijo na soglasju eh, zasebnih in javnih deležnikov. In to je zelo pomembno, kajti turizem je tretji najpomembnejši eh, sektor v Evropski uniji, kar zadeva število delovnih mest. Poleg tega pa je to tudi sektor, ki je zelo odporen na krizo. To pa ne pomeni, da, ni, da se ne srečuje z izzivi in teh izzivov je veliko. No, naj jih naštejem nekaj. Eh, demografski razvoj, eh, tako v kvantitativnem, kako tudi v kvalitativnem pogledu potrebujem uh, odgovore za bolj zahtevne turiste, ki potrebujejo bolj individualne projekte. Uh, turisti so namreč različni. Uh, drugič, digitalna revolucija. Digitalna revolucija vpliva uh, oziroma uničuje tradicionalne modele poslovanja tudi na področju turizma. To je velik izziv. Tretjič, dejstvo, da je zakonodajni okvir izjemno zapleten na področju turizma, ne toliko na ravni Evropske eh, unije, kajti imamo približno 10 do 12 direktiv, ampak na eh, regionalni, lokalni, celo občinski eh, ravni in pa na ravni držav članic eh, je zakonodaja zelo zapletena in zelo heterogena. Zato moramo poskrbeti za boljše usklajevanje in tukaj ne mislim na nas, ampak predvsem na eh, države članice. Potem eh, naslednji izjiv, eh, izboljšati moramo veščine naših turističnih delavcev, recimo predvsem na področju digitalne tehnologije novi eh, turisti prihajajo iz različnih držav, iz Kitajske, Indije in od drugot in potrebujejo različne storitve. Potrebno je torej prilagoditi usposobljenost eh, zaposlenih v turističnem sektorju, tako da bodo ti lahko ponujali boljše storitve turistom. Potrebujemo odgovornejšo in trajnostno turistično politiko. Pri tem se je potrebno osredotočiti, osredotočiti tako na turistične regije, kakor tudi na turiste. Tudi mi moramo biti veliko bolj odgovorni, ko potujemo po Evropi. In eh, veliko turistov je že prevzelo uh, ta odgovornejši in trajnosten pristop, ampak na tem področju še moramo delati. Uh, potem uh, se je potrebno izogniti nihanjem. Uh, ki izhaja iz eh, eh, različnih turističnih sezon, hkrati pa moramo poskrbeti za boljšo promocijo evropskih turističnih destinacij in sicer eh, z tematskimi programi, predvsem v tretjih državah. Tukaj potrebujemo veliko bolj usklajen pristop in na tej osnovi smo pripravili govor za komisarko in prebral bom osem ključnih pobud, ki jih je predstavila tudi komisarka gospa Bjenkovska. Zelo veseli smo, da je prevzela te pobude. Do uh, Luksemburškega foruma je obljubila, da bo uh, se osredotočila na osem pobud. Prvič, poenostaviti, uskladiti je potrebno zakonodajni okvir, seveda o popolnem spoštovanju načela subsidijarnosti. Te zadeve so urejene na lokalni, regionalni in eh, naravni držav članic, ampak eh, lahko pozovemo držav članice, da uskladijo, bolje uskladijo svoj eh, zakonodajni okvir. Drugič, eh, glede na eh, digitalne pobude, ki jih pripravljamo, potrebujemo boljši pravni in eh, socialni okvir eh, za razpravo o vplivu digitalnih orodij na turizem. In to razpravo bomo na vsak način sprožili. To ne bo lahko, kajti digitalnih tehnologij je ogromno in uh, Na ta način se razvijajo novi eh, mednarodni podjetniški modeli in eh, naš eh, model, evropski model, še ni posodobljen in to je velik izziv. Tretjič, usposobljenost zaposlenih. Četrtič, trajnosten in pa odgovornejši turizem imamo uh, načrt, uh, ki smo ga sprejeli že pred čez štirimi leti. Pri tem smo se pogovarjali s predstavniki podjetij, z predstavniki turističnih organizacij, nevladnih ne organizacij in tako naprej. Torej, uh, ta okvir bomo posodobili in upam, da bo potem sprejet še pred poletjem. Petič, nadaljevati moramo z uh, vzpodbujanjem pobud ki eh, so namenjene boju eh, proti nihanju, eh, ki se navezuje na turistične sezone. Tukaj se moramo osredotočiti tudi na instrumente, ki jih že imamo na voljo. Imamo zelo dober pilotni projekt za sodelovanje s Kitajsko, sodelujemo pa tudi z Brazilijo in mogoče bomo takšno sodelovanje spostavili tudi z ZDA šestič. In to je zelo pomembno za vaš odbor, za odbor za promet. Želimo namreč uspodbuditi eh, prometne povezave med posameznimi področji Evrope. Tukaj govorim tako o otokih, kot o obrobnih območjih in na tem področju lahko storimo še zelo veliko. Tukaj govorim predvsem o področju prometa, ki zelo vpliva na turistični sektor. Sedma eh, točka eh, skupna promocija Evrope. Eh, tukaj eh, govorimo o podobnem modelu, eh, kot ga uporabljajo v ZDA, v Avstraliji ali pa tudi v Nemčiji. Potrebujemo eh, boljšo eh, promocijo Evrope in eh, evropskega turizma, še prav posebej v tretjih državah. In še osmič in s tem zaključujem. Uspodbujali bomo boljše upravljanje turizma v Evropski komisiji smo v zadnjih treh mesecih ponovno spostavili skupino, ki vključuje različne službe komisije. V parlamentu ste ustanovili medskupino, eh, delovno skupino, eh, predstavili ste poročilo na lasno pobudo in tako naprej. In tako naprej. Torej, to je zelo, zelo dober znak in zelo zadovoljni smo s temi pobudami. Hkrati pa pozivamo tudi države članice, da bolje sodelujejo, da sodelujejo s svojimi regijami, da izmenjujejo eh, dobre prakse eh, in eh, poleg tega moramo spodbuditi tudi naš odnos z industrijo. Namreč industrija še ni dovolj dobro povezana in zaradi tega potrebujemo evropsko platformo za turistično industrijo. Z eh, poskusi na tem področju smo že pričeli, recimo na področju skupnega oglaševanja, na področju vizumske politike. Torej, bolje moramo sodelovati ne le na ključnih področjih, ampak tudi v povezavi z drugimi industrijami, kot je eh, modna industrija. Eh, Eh, ali pa uh, nakupovanje, uh, kultura in tako naprej. Torej, potrebujemo veliko boljše povezave. S tem bom zaključil in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Pozabil pa sem omeniti, da upoštevamo tudi predloge uh, z seje 3. septembra, ko ste imeli sejo z gospodem Franciskinjem, uh, italijanskim ministrom, takrat smo si zapisali veliko pobud in mogoče jih boste sedaj prepoznali v naših načrtih. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Veliko se vas jih je javilo k besedi, ampak preden dam eh, besedo podpredsedniku, bi rad pozdravil 32 eh, študentov iz Univerze v Bordoju. Gospod Rike vas je povabil, prisrčno dobrodošli. Sedaj pa predajam eh, predsedovanje podpredsedniku.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 kot koordinator eh, delovne skupine bi rad najprej predstavil svoje mnenje na to temo. Menim, da moramo vsem, ki se ne ukvarjajo s turizmom, pojasniti, da beseda turizem pomeni da moramo prevzeti tudi odgovornost za območje, kjer izvajamo turizem. Torej za to temo smo odgovorni, hkrati pa nimamo pristojnosti na tem področju, kajti turizem je v pristojnosti držav članici. članic. Ampak kot je ravno kar povedal gospod Ortun, je turizem tretji tretji, eh, tretja najpomembnejša gospodarska panoga v Evropi in to je tudi panoga, ki eh, še naprej skrbi za gospodarsko rast. Ko komisija ali pa parlament eh, ali pa poslanci v svojih volilnih okrožjih govorijo o tem, da je potrebno ustvariti nova delovna mesta, da je potrebno poskrbeti za gospodarsko rast, morajo povdariti tudi, da je turizem zato zelo, zelo pomemben. Vem, da sicer nimamo nobenih pravih pristojnosti na tem področju, kljub temu pa se moramo v veliko večji meri ukvarjati z to temo in z e, turističnim sektorjem. Če nič drugega, moramo vsakodnevno obravnavati to temo na neformalnih eh, sejah. Tudi parlament se mora v veliko večji meri ukvarjati s tem. V prihodnih tednih in mesecih se bom za to zauzemal v okviru delovne skupine. Poskrbel oziroma skrbel bom za to, da bi ta sektor postal prepoznavnejši in pri tem bom sodeloval z odborom za promet, pa tudi z celotnim parlamentom, imam nekaj predlogov. Prvič, moramo na prvo sejo delovne skupine povabiti gospo Bjankovsko. Znotraj Evropske komisije imamo nekoga, ki je odgovoren za to temo, ampak te osebe še nismo srečali. Mislim, da to ni prav. Kot član tega odbora sem že predlagal, da bi gospod Bjenkovsko povabili, ampak konferenca predsednikov je to mojo prošnjo zavrnila. Zaradi tega prosim, da bi povabili gospod Bjenkovsko na prvo sejo delovne skupine. Kaj ti potrebujemo? Dialog. Potrebujemo razpravo z gospod Bjenkovsko. Drugič. V preteklih mesecih uh, sem se seznanil s poročilom iz leta 2011. Leto 2011 je bilo zadnje leto, ko je bilo pripravljeno poročilo na temo uh, turizma in sicer v povezavi z novim pravnim okvirom za področje turizma. Eh, rad bi vedel, kaj se je zgodilo leta 2011. Kakšni so bili rezultati tega poročila? Sem nov poslanec v Evropskem parlamentu, ampak kljub temu bi me zanimalo, ali je parlament takrat le sprejel to poročilo, pa se potem nič ni premaknilo, ali pa je to poročilo vodilo tudi do eh, kakšnih konkretnih rezultatov. Moj drugi predlog bi bil, da pri naslednji seji delovne skupine Pravčimo, kaj natančno se je zgodilo z tem poročilom parlamenta, kajti sicer eh, seveda nima smisla, da pripravljamo poročila, če, ti, če ta poročila potem ne obrodijo nobenih sadov. Tretjič, čaka nas zelo pomembna naloga. V drugih odborih ITRE, IMKO in LIBE se ukvarjajo s temami, ki so tesno povezane s turizmom. In verjetno večina poslancev v teh odborih ne razmišlja o turizmu in o interesih, eh, ki obstajajo na tem področju. To je torej naloga našega odbora. In zato upam, da bodo vsi kolegi tudi v drugih odborih skrbeli za to, da se na interese turističnega sektorja ne pozabi. Na to je potrebno upozoriti tudi druge kolege. Veliko je izvedencev tudi tukaj eh, v tej dvorani, ki zastopajo različna interesna združenja v eh, turističnem sektorju. Ne moremo le znotraj odbora za promet eh, govoriti o sinergiji med eh, prometom in pa turizmom. Tudi kolege v drugih odborih moramo opozoriti na to, da ne pozabijo na eh, interese turističnega sektorja. Upam tudi, da lahko računamo na podporo sekretarjata pri delu delovne skupine za področje turizma. Poleg tega imamo tudi nalogo, da podpiramo poročevalko v komisiji Izabelo Del Monte in vem, in tudi gospod Orton je na to upozoril, da je ta delovna skupina nekaj povsem novega, imamo tudi medskupino za turizem. predsednik te medskupine je na srečo tudi tukaj v dvorani in zdi se mi zelo pomembno, da smo vsakodnevno v stiku za to medskupino, kajti medskupina eh, je širše zastavljen organ, medtem ko je delovna skupina le skupina tega odbora. seveda pa lahko vsi posredujete svoje predloge eh, poročevalki. Tudi, če niste člani eh, te med skupine, jaz kot koordinator te teme si želim, da bi bili zelo dejavni na tem področju, da bi interesnim združenjem pokazali, da smo zares eh, pripravljeni poskrbeti za spremembe v turističnem sektorju. Zaželeno bi bilo tudi, da bi svoje delo obogatili z konkretnimi vsebinami. Predlagam, da imamo sejo te eh, skupine vsaj enkrat eh, mesečno. Pripravil sem tudi že predloge za delo eh, te delovne skupine. Posredoval vam jih bom, seveda bom vesel tudi vseh novih predlogov. In gospoda predsednika in tudi sekretarjat bi prosil, da seje delovne skupine ne bi bile zgolj točka na dnevnem redu odbora, ampak da bi imeli neodvisne seje. Lahko bi začeli z tem, da bi enkrat mesečno imeli sejo delovne skupine, ampak To se mi zdi nekoliko težko organizirati. Ko uh, pogledam tukaj po dvorani, ne vem, kdo je član delovne skupine, In kdo je tukaj zato, eh, ker želi razpravljati o naslednji točki dnevnega reda? Kdo ste člani eh, te delovne skupine? Prosim, dvignite roke. No. Mislim, da to kaže tudi na to, da se veliko težje pogovarjamo. Če te teme obravnavamo na sejah odbora. Dobro, uradno že, ampak eh, dobro bi bilo, če bi lahko te seje organizirali ločeno, kajti zelo težko je obravnavati teme delovne skupine v okviru točke na dnevnem redu odbora. Veselim se že e, svojega dela. v vlogi koordinatorja te delovne skupine in upam, da bomo zelo dejavna skupina v prihodnih letih in da bomo poskrbeli za vsebinsko obravnavo tem. Hvala lepa in zahvaljujem se tudi gospodu Ortunu za to, da se zauzema za interese turizma v Evropi. Ja, najlepša hvala. Naj še enkrat pojasnim kot odbor smo se odločili, da je delovna skupina del odbora, zato imamo tudi tolmačenje in pa to dvorano. 19 članov je v delovni skupini, seznam imamo, ampak skupaj smo se odločili, da eh, lahko vsak, ki ga to zanima, sodeluje v tej delovni skupini. Sedaj pa bomo pričeli z razpravo. Mislim, da se držite dveh minut, ker nimamo ravno veliko časa. Gospod Vandekam. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Preden se vsebinsko lotim tega vprašanja, bi želel našemu podpredsedniku ogromno uspeha s to namenska skupina za turizem. V naši politični skupini ELS imamo ogromno pričakovanj, videti te namenske skupine. upam, da bomo čez štiri leta lahko gotovili, da je bila nemenska skupina izjemno uspešna. Kot drugo bi se želel zahvaliti direktorju, gospodu Vrtunu, za vse informacije, ki smo jih danes a, slišali. Hkrati pa bi želel pozdraviti tudi dejstvo, da smo zelo dobro sodelovali med našo pač politično skupino LS in komisijo v zadnjih štirih letih. Zelo na kratko, gospod predsednik, številni moji kolege zanima to vprašanje turizma in z veseljem jim bom kasneje prepustil še nekaj časa, da sami povedal nekaj na to temo, tako da bi želel izpostaviti samo en komentar. Strinjam se z mađarskim kolegom in sicer turizem. Turizem je izjemno eh, predstavlja izjemno velik del evropskega gospodarstva. Velik potencial predstavlja. Veliko bogatih oseb iz Kitajske in Indije uh, prihaja v Evropsko unijo in to moramo izkoristiti. Preprosto zato, ker Evropsko gospodarstvo potrebuje te prihodke. In imam vprašanje za gospoda Artuna. Zanima me, kako bomo povedali turizem za vprašanjem varnosti. Zlasti spričo tega, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih v Parizu in tako naprej. Zaradi vsega tega smo začeli sprejemati nove varnostne ukrepe. Včeraj smo dobili tudi, je v javnost pricurjal tudi seznam 44 ukrepov, ki jih želi sprijeti Generalna direkcija za, za um, notranje zadeve. Varnost je seveda izjemno pomembno vprašanje, da se razumemo. Varnost moramo zagotoviti, ampak hkrati je pomembno tudi, da Evropa ostane odprta za turiste vse skupaj moramo uh, uravnotežiti varnost in uh, ta prost dostop. Tako da me zanima, kakšno je mnenje vaše generalne direkcije, gospod Vrton, in kakšno je tudi vaše osebno mnenje konec koncev. Izabela Del Monte. Najlepša hvala, Izabela Del Monte. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste oblikovali to namensko delovno skupino. Meni se zdi res ključnega pomena, če želimo podpreti turistično politiko. Ta se mi zdi na evropski ravni zelo pomembna. Tudi zaradi tega, ker predstavlja 10 odstotkov BDP-ja, 12 milijonov delavcev zaposluje, več deset tisoč podjetij dela na tem področju. Smo v času gospodarske krize, zato bi morali ta sektor še posebej podpreti. Sodelovala sem tudi na forumu v Neaplu Štiri delavnice, ki so tam potekale, so bile zelo zanimive. Govorili smo o tem, v katero smer naj gre turistični sektor na evropski ravni. Predvsem smo podarili digitalizacijo, poenostavljanje, potem eh, širjenje informacij, širjenje turističnih možnosti. Zato bi, po mojem mnenju, morali ukrepiti evropsko turistično politiko, da bi odpravili preveliko razdrobljenost, ki vlada tudi na nacionalni in regionalni ravni. To pa nam preprečuje da bi na drugih celinah izvali močno turistično politiko. Staviti moramo na inovacije, na digitalizacijo, to je pomembno. Potrebujemo ustrezno infrastrukturo, povezati je treba ta celoten sektor, digitalizacija je pomembna. Ta sektor je seveda povezan tudi z modo, z gastronomijo, z dizajnom, z ustvarjalnimi industrijami, treba spostaviti povezave med vsemi temi sektori. Sama sem že podala kar nekaj predlagov, predlogov glede zaščite potrošnikov, potem glede tega, da bi Evropo predstavljali kot enotno končno destinacijo. Ponuditi je treba več informacij tudi v zvezi s trajnostnim in dostopnim turizmom. Zato bi sprašala direktora, kako sam gleda na predlog, da bi Evropo otržili kot blagovno znamko na področju turizma morda bi morali zauzeti drugačen pogled na to, kot smo ga zauzemali v preteklosti. Kakšne instrumente bi lahko uporabili v tem sektoru? Hvala. Hvala, Jackie Foster. Uh, well, thank you very much, Chairman. Thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi komisiji za izjemno celovit pregled trenutnega stanja, trenutne situacije. Sama sem bila prej zaposlena na letalskih provoznikih in delovala na področju turizma. turizma. In ena izmed glavnih zadev, ki ste jih omenili, je vrednost, eh, ki turizem predstavlja za Evropsko unijo in za države članice. V smislu pač gospodarstva in uh, v smislu storitev, ki spodbujamo z razvojem turizma. Menimo, da se tega pač pogosto ne zavedamo. Zlasti vlade pogosto pozabijo na prispevek turizma gospodarstvu. Ne smemo pozabiti tudi na to, da imamo veliko kon konkurence v turizmu. Jaz prihajam iz Združenega kraljestva, imamo pa tudi ogromno kolegov iz Avstrije in mi pač tekmujemo drug z drugim, zato ker želimo pritegniti stranke, obiskovalce. Nekatere države članice so bile res blagoslovljene, imamo odlične države, zanimivo kulturo, zgodovino in Moje presenečenje ni, da želijo državljani tretjih držav priti v Evropsko unijo in si ogledati države, za katere nisem imela priložnosti, da bi si jih pred 20 leti ogledali. Tako da je vedno več konkurence. Prej smo imeli malce več omejitev, pred pač eh, koncem hladne vojne smo imeli kar nekaj omejitev, zdaj pa tega ni več, in uh, tudi veliko evropskih in ameriških državljanov se podaja v te države. To, kar ste povedali tudi s Kitajsko, z vizumi in tako naprej, vem, da ste se tega že lotili in to je izjemno pomembno. Saj moramo zagotoviti, da bodo potniki laže potovali. Seveda moramo potem bdeti tudi nad varnostjo v državah članicah in na vprašanje subsidijarnosti. Bi pa želeli izpostaviti samo par zadev. Prvič, standardizacija. To je pač nek splošen termin, In mi smo kot ta odbor vedno trdili, da, želi, da želimo skupne, naprimer, požarne standarde, naprimer, če greste v hotel v Nemčiji ali pa v Italiji, da boste vedeli, da če ima hotel, naprimer, štiri ali tri zvezdice, da lahko situacijo primerjate. Ne želimo biti preveč preskretivni, ampak, naprimer, požarne standarde in eh, podobne zadeve bi morali primerjati laže. To vrstnih zadev se moramo lotiti, seveda pa moramo pri tem paziti, da bomo spoštovali načelo subsidijarnosti. Vsekakor pa je dobro, da smo sestavili to namensko skupino, bi pa želela predstaviti Dana Doltana, ki je um, nov član iz uh, SRE-a, se je pač pridružil našemu odboru. Amen, še enkrat najlepša hvala za to predstavitev. Eh, najlepša hvala, gospod Izeskom Bilbao. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prvo kot prvo bi se želel zahvaliti gospodu Ortunu za predstavitev, ki smo jo slišali. Najlepša hvala tudi za to, kar ste jasno predstavili, kakšno so stališče komisarke. Strinjam se s temi osmimi inicijativami, ki ste jih omenili, na tem moramo začeti delati. Hkrati pa menim, da se moramo vsi skupaj prizadevati tudi za to, da bomo imeli neko jasno vodstvo v zvezi s izvedbo teh inicijativ. Prav tako moramo opredeliti konkretne cilje, ki jih želimo doseči parlament v sodelovanju s komisijo in svetom mora to določiti in potem dodeliti sredstva za to, da bi to dosegli. Gospod Tartuni je omenil osem, osem pobud, ki bodo vključene, na katerih bo delala tudi gospod komisarka. Omenijo je tudi eh, spodbujanje trajnostnega in odgovornega turizma. Četrta inicijativa je bila to. In v zvezi s tem uh, trajnostnim turizmom me, bilo, me zanima, če bomo spodbujali tudi turizem, ki poskrbi za integracijo oseb. Imamo kar nekaj skupin, ki so malce marginalizirane in uh, zavedati se moramo, da moramo te nove priložnosti ponuditi um, tudi tem skupinam, pač v tem novem turizmu 21. stoletja. Prav tako pa menim, da je druga točka, ki ste omenili, zelo dobro sporočilo za države članice in za vse, omenjen je bil porast turizma do leta 2020-2030, omenjena je bila tudi interoperabilnost in menim, da moramo to, za to interoperabilnost poskrbeti v Evropski uniji. Zaenkrat imamo ogromno težav pri um, dokončanju to vrstnega trga, naprimer um, enotno nebo, potem digitalni paket in tako naprej. Kar nekaj dela nas še čaka, če želimo zagotoviti zares pravo interoperabilnost med našimi državami članicami. In ne nazadnje, želim povedati, da smo v Baski vzpostavili tudi neka, uh, neko aplikacijo za um, rezervacije na spletu in to aplikacijo uporablja zdaj že 80 odstotkov turistov, ki pridejo v, v našo regijo. Tako da menim, da bi lahko se včasih izmenjali te najboljše prakse za to, da bi turistom ponudili res najbolje, kar lahko. Še enkrat pa želim podariti, da potrebujemo jasno vodstvo, potrebujemo jasno cilje in pa sredstva za dosego teh ciljev. Prav tako pa menim, da se morajo regije v večji meri vključiti v izvedbo teh projektov. Hvala. Dank, Jill Evans. Hvala, Jill Evans. Thank you, Chair. Um, can I... Najlepša hvala. Strinjam se s kolegi, tudi sama pozdravljam dejstvo, da smo vzpostavili to uh, namensko delovno skupino. Najlepša hvala tudi direktorju Ortunu za predstavitev. Direktor je v predstavitvi naslovil veliko različnih aspektov politike turizma v Evropske uniji in zelo sem zadovoljna, da to danes obravnavamo. Kot ste povedali že ostali, imamo ogromen potencial, da zagotovimo višjo stopnjo gospodarske rasti v Evropski uniji s pomočjo turizma. Sama prihajam iz Walesa in mi imamo ogromen potencial, ki še ni posem izkoriščen, ampak vsekakor je to nekaj, nek potencial, ki nam bi omogočil okrepitev gospodarstva. Trajnostni turizem pa je seveda odvisen od cele vrste različnih dejavnikov, naprimer dobre prometne povezave, lokalna krajina, potem povezava s kulturno, industrijsko dediščino in tako naprej. Te aspekte so omenili že kolegi. Prav tako je bil omenjen predlog za javno-zasebna skupna partnerstva, In tu verjetno ciljamo na tiste večje projekte in v zvezi s tem imamo vprašanje. Sicer, kakšna bo vloga MSP-jev pri teh projektih? MSP-ji so ključni igralci na tem področju, zlasti na regionalni ravni. Tudi gospod Ortun je izpostavil dejstvo, da regionalna raven postaja vse bolj pomembna. Tako da me zanima, kaj bo komisija predlagala, kakšne konkretne ukrepe za to, da bi eh, MSP-je v višji meri vključili v razvoj turizma. Najlepša hvala. La suato. Ines Ayala Center. Sí, gracias, presidente. Eh, yo que... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala gospodu Artunu za izjemno podrobno in celovito razlago. Prav tako mi je zredno všeč, da bo komisarka resno poskušala spodbujati ta sektor, ki je veliko izgubil tekom te krize. In zdaj je, ja, zdaj je ranljiv, tudi zaradi konflikta z Rusijo. Naprimer, v Španiji smo opazili, da je prišlo do ogromnih posledic zaradi tega konflikta z Rusijo. Tako da bi lahko morda gospod eh, Ortun pokomentiral tudi te konflikte, ki vplivajo na odnose med Evropo in tretjimi državami. Sr, do teh konfliktov ne prihaja zaradi turizma, ampak turizem je žrtev, tako rekoč, teh uh, konfliktov. Tako da me zanima, ne vem, če imamo kakšne možnosti, kako se na to odzvati. E, potem pa bi želela izpostaviti še eno izjemno pomembno vprašanje, in sicer vprašanje vizumov. Za to sicer ni pristojen naš odbor, ampak drugi odbor je, ampak vizumi so vsekakor izjemno pomembno vprašanje kot je ravno kar povedal kolega, naprimer pač v Evropo prihaja vedno več brazilcev, kitajcev, tudi uh, drugi državljani iz eh, drugega brega sredozemlja prihaja v Evropsko unijo, ampak pogosto ima težave zaradi vizumov. Vem, da je gospod Tajani se že lotil tega vprašanja, ampak zadeve še niso rešene. Pa še nekaj imam, še eno vprašanje imam v zvezi s proračunom. Mene je turizem vedno zamenjal in pogosto mi je bila velika frustracija to, da smo v prejšnjem mandatu komisije oziroma da nam pač ni uspelo zagotoviti nekega premika pri pravni podlagi. Pravne podlage za sprejem nekih ukrepov še ni. Kljub vsemu mislim, da je možno sprejeti določene ukrepe na podlagi pravne podlage, ki jo imamo. Torej, nimamo neke pravne podlage, da bi sprejemali zakonodajne ukrepe, ampak nekaj sredstva že lahko namenimo, namenimo na področju a, eh, turizma za a, eh, razvoj turizma. In zanima me, če se bo karkoli spremenilo na tem področju pravne podlage. Pa še nekaj bi želela izpostaviti. Pri tej projektni skupini, um, pa čistr sama ne sedujem, ampak je, bila, je, je izjemno pomembna, vedno je bilo rečeno, da lahko vsi sodelujejo v tej projektni skupini. Uh, Trenutno ima sicer samo 19 članov in zelo pomembno je, da ta projektna skupina še naprej deluje v sklopu tega um, odbora in še naprej želimo sodelovati tam. Res eh, moram paziti na to, da se držite časa za govor. V nasprotnem primeru ne morem biti pravičen do vseh. Gospod Grandes Pascal. In, uh, vse najboljše za rojstni dan, e, nekoliko prepozno sicer mislim, da si imel rojstni dan predvčerajšnjim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Artunu za predstavitev. Teh osem predlogov, ki smo jih danes slišali, um, ocenjujem kot izjemno zanimive. Mislim, da imamo danes časa, da, da oziroma da danes ne bomo imeli dovolj časa, da to konkretno pokomentiramo, zato ker pač nam zmanjkuje časa sam sem podpredsednik te medskupine za turizem in tudi v namenski skupini sem v Španiji, je to zelo pomembno vprašanje turizem. Um, tretja najmočnejša država smo na področju turizma um, za ZDA in Francijo. Ogromno izkušenj imamo, želimo izmenjati najboljše prakse, prav tako pa želimo opozoriti na slabe prakse, ki želimo, katerim se želimo izogniti. Podobno kot uh, predsednik se lahko strinja s tem, da moramo sprejemati manj zakonodaje, ampak boljšo zakonodajo. Eh, člen 195 prepoveduje harmonizacijo, ne moramo sprejemati zakonodaje, ampak lahko izmenjujemo najboljše prakse. V Španiji želimo v večji meri vključiti um, starejše osebe in mlade državljane, ne želimo izključevati nikoga na področju turizma. Pri tem ne omenim, naprimer, da pač ne gre, da ne gre za to, da želimo spodbujati da ne želimo spodbujati pa samo ta turizem mladih Erasmus, eh, ker se mladi opijajo čez vikend. Ne, želimo um, spodbujati eh, zdravstveni turizem in pa turizem starejših občanov, uh, tam ne samo, da se izmenja kultura, ampak na ta način tudi integriramo naše državljane in mislim, da je to pač nek drugačen način vodenja politik. Tako da upam, da bomo v prihodnosti malce bolj podrobno obravnavali tudi vpraš to vprašanje. Najlepša hvala, Hans Nielsen. Tak so mi, ki jo hore, eh, dva komentarja po dva minuta. Prvi handla o regijonih. Najlepša hvala. Dve minuti časa imam, tako da bi se želel sredotočiti na to vprašanje regij. Komisija je povedala, da v regionalnih programih v Evropski uniji najdemo tam okoli 200 regij, kjer imajo regionalne strategije, kjer je turizem prioriteta. Torej, kar nekaj sredstev za to namenjamo preko regionalnih skladov in preko socialnega sklada. ogromno investiramo v turizem in to zlasti preko teh omenjenih skladov. In za delovno skupino imam predlog in sicer morda bi lahko organizirali konferenco s generalno direkcijo za regionalni razvoj, zato da bi preučili ta vprašanja. Potem pa še vprašanje inovacij. Sam prihajam iz regije, v kateri je specialiteta, če želite, zimski športi. Verjetno je, oziroma pred desetimi leti smo vzpostavili tudi neke vrste sodelovanja med turizmom, športom in pa drugimi um, dejavnostmi prostega časa. Turizem lahko torej stimulira tudi druge gospodarske panoge, naprimer razvoj novih a, eh, proizvodov in tako naprej. Menim, da bi morali turizem skratka povezati tudi z inovacijami. Mislim, da turizem lahko odigra tudi določeno vlogo na tem področju. Lahko bi nekako eh, izdelali neko kartografijo v zvezi s tem, kaj se dogaja na tem področju v Evropski uniji. Najlepša hvala, Duklun. And, um... Najlepša hvala. Hvala tudi gospodu Artunu za ta pregled. Številne te teme. bi lahko obravnavali skozi, tudi skozi prizmo podjetiš, podjetništva, enotnega digitalna, digitalnega trga, um, sezonskih nihanj in tako naprej. In ja, strinja se, da se teh aspektov le, treba loteti. V tej namenski skupini pa moramo biti malce bolj specifični po našem mnenju. Kdorkoli nudi neke turistične storitve, bo želel poskrbeti za to, da so njegovi kadri dobro usposobljeni, da um, prodajajo pač neko dobro storitev, nek dober produkt in mi pa se moramo osredotočiti zlasti na dostopnost, na prometne povezave, ki so izjemno pomembne. Sama prihajam iz Irske, ki je zelo, zelo podobna Walesu. Mi tekmujemo pravzaprav z Walesom in z 200 ostalimi regijami in lahko povem, da je dostop do Irske izjemno a, pomemben, pač prometne povezave. Vem, gospod predsednik, da vi obožujete vlake, ampak a, vlaki nam ne pomagajo. Zato bi želela izpostaviti a, pomembnost regionalnih letališč in letališč nasploh. Torej 200 regij imamo in mislim, da bi lahko skupaj preučili, kaj bi lahko storili za podporo regionalnih letališč. Brez tovrstnih eh, letališč imamo lahko toliko načrtov, kot želimo, ampak turisti ne bodo prišli v določene regije. Vem, da je to gospod Artun zelo nakratko omenil, ampak mislim, da bi se lahko na to spodbujanje regionalnih letališč eh, bolj konkretno sredotočili. Tudi komisija bi se lahko na to sredotočila, ker je to pomemben aspekt. Najlepša hvala, Klaudija Aguilar. muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, e, de facto, acho que estamos aqui todos uh, juntos. A... Najlepša hvala, gospod predsednik. Obravnavam področje, ki je izjemno pomembno za naša gospodarstva. Prav tako pa turizem igra izjemno pomembno vlogo pri razvoju določenih regij, zlasta, zlasti najbolj oddaljenih regij, ki jih imajo ogromno potencijala. Naprimer, Madeira je tak primer, sama prihajam iz Madeire. To je ena izmed regij na Portugalskem, ki ima ogromen potencijal za boljši razvoj turizma. Direktorju, gospodu Artunu, sem izjemno hvaležna za razlage, ki smo jih danes slišali v zvezi s ukrepi, ki so bili sprejeti na tem področju. Želela pa bi se osredotočiti na zelo pomembno vprašanje v, um, v mojem mnenju in sicer odpornost podjetij, ki delujejo v tem sektorju, na katere je tudi kriza imela zelo daljnosežne vplive. Zlasti govorim o podjetjih ja, in o njihovem financiranju. Zanima me, kakšne ukrepe načrtuje komisija, kakšne mehanizme bodo sprejeli za to, da bi MSP, ki deluje na področju turizma, lažje dostopali do financiranja. Pa še nekaj me zanima v zvezi z grozdi, klastri, tega pomorskega turizma. To me zanima tudi, ker prihajam iz Madeire. Potem pa naj se še navežem na to, kar je bilo ravno kar povedano in sicer dostopnost do regij za uporabo letal po letalskih poteh. Tudi sama menim, da moramo se lotiti tega vprašanja regionalnih letališč in zagotoviti, da bodo te destinacije dostopne tudi po zraku. Hvala, Elizabet Rosenberg. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Jasno je, da je turizem v Evropi postal malce manj konkurenčen v primerjavi z drugimi uh, celinami. Kljub temu, da imamo še vedno uh, kar zavidljivo mesto v svetovnem rankingu. Ko je Grčija predsedovala Svet Evropske unije, smo organizirali ogromno konferenc o evropskem turizmu. Kljub krizi, ki je udarila naša država, smo dobili izjemno dobre rezultate na področju turizma. Ta sezonski turizem, ki ga vina gospod Artun in gospod Artun bi se mimo grede želeli zahvaliti za izjemno podrobno predstavitev teh osmih točk, osmih inicijativ, ki jih je omenila komisarka. No, skratka, ampak težava je, da na drugih celinah tega sezonskega turizma nimajo. Teh nihanj V Evropski uniji pa ta nihanja poznamo v vseh državah članicah. Sama sem z velikim zadovoljstvom tudi članica te namenske skupine in to, kar je povedal naš koordinator, je izjemno zanimivo. Tudi v smislu dejavnosti, ki jih lahko um, sprejme ta namenska skupina. No, res pa je, da naš odmor nima ne vem kako veliko pristojnosti na področju turizma. Imam pa vprašanje za komisijo, gospod predsednik. menim, da moramo analizirati vse vrzeli evropskega turizma. In zanima me, če ste eh, analizirala, kaj v Evropi manjka in kaj imajo drugi, kaj imajo drugi celine in česar mi nimamo. Ste opravili kakršnokoli analizo teh vrzeli evropskega turizma v primerjavi z drugimi regijami? Eh, v Grčiji je Turčija, na primer, glavni konkurent eh, v naši regiji. In Zanima me, če komisija predvideva več financ za države, ki so trenutno v krizi. Kot veste, v Grčiji pač, oziroma pri nas se izvajajo vrčevalne ukrepe in zanima me, če boste namenili kakršne koli bolj konkretne um, ukrepe v smislu financiranja za državo, kot je moja. Prav tako pa me zanima še nekaj v zvezi s sestanki te namenske skupine, ki morda ne bi potekali v sklopu tega odbora, ampak ne vem, morda bi lahko sklicali posebne ločene sestanke te namenske projektne skupine, kjer bi lahko vse obvestili, kaj se dogaja. Tako, zdaj sem se tudi sam eh, uvrstil na seznam govorcev. Ja, res je, da sem zagovornik železnic, ampak do vseh eh, otokov seveda ne moremo pripovetovati eh, z vlakom, zato podpiram tudi regionalna eh, letališča. In to lahko podpremo tudi z ustreznimi sredstvi. Ampak vprašanje je, ali lahko podpremo vsa regionalna letališča. Mislim, da ne. Recimo pri nas imamo dve regionalni letališči oddaljeni 30 km in uh, obe, oba letališča ne prinašata dobička, tako da je odgovor jasen. Gospod Paskal je dejal, da imamo težave s sezonami. Eh, tudi eh, zato imamo rešitev. Recimo Norveška in Švedska po zimi ponujajo tek na smočih, po leti pa kolesarjenje. Enako je v Avstriji torej eh, z eh, kolesarjenjem eh, lahko podaljšamo sezono in vsi, vse ankete kažejo, da kolesari na dan porabijo več kot pa turisti v avtomobilih. Torej, tukaj imamo veliko možnosti. Potem pa ste govorili tudi o zdravstvenih vodikih. Tudi Na to želim uh, opozoriti, da so kolesari trikrat uh, bolj zdravi kot tisti, ki ne kolesarijo in tudi živijo pet let eh, dlje. Torej zdravje, finance, turizem, vse skupaj se odlično povezuje. Torej kolesarite za se in za evropski turizem. Izvolite, gospod Ortun. Najlepša hvala vsem za te prijazne besede, hvala lepa tudi za podporo in dodatne zamisli. Do pol enajstih imate čas za to razpravo, če sem prav razumel, bom skušal vseeno odgovoriti na vsa vprašanja, upam, da ne bom na koga pozabil, kar nekaj vprašanj in pripomb ste podali, ne ravno najbolj enostavnih gospod Van de Kamp je zastavil enostavno vprašanje, vsaj za me, kako vzpostaviti ravnoteže med turizmom in varnostjo. Na začetku naj povem, da govorim v osebnem imenu, kajti mi ne spremljamo tako zelo odblizu vseh varnostnih vprašanj, drugi so za to pristojni. Podpredsednica gospa Mogherini je tista, ki se resno ukvarja s temi zadevami skupaj z ostalimi kolegi. Mi, ki se ukvarjamo s turizmom, pa seveda razumemo, da je varnost pomembna tudi za turizem in turiste. Nekatere države članice in tudi tretje države so se pritoževale nad pomankljivo varnostjo, pa ne v smislu terorističnih groženj, temveč je ta pomankljiva varnost vezana na to, da so nekateri bogati Kitajci bili napadeni v priljubljenih krajih, v destinacijah, kjer se izvaja ekskluzivni turizem. Države članice so tiste, ki morajo poskrbeti za varnost ne zgolj turistov izven Evropske unije, temveč tudi za varnost državljanov v Evropski uniji, da se bodo ti čutili varne. Gospod Tajani je vedno pravil, verjetno se tega spomnite, če želite opraviti pregled vizumske politike in to vezati na vprašanje varnosti, to ni dobra rešitev. Teroristi govorijo o to vrstni varnosti. Z vizumsko politiko ne moremo preprečiti terorizma, ki prihaja od zunaj, iz tujine. Teroristi so običajno že locirani v državah Evropske unije, tako da vizumske politike ne moremo uporabiti za to, da razrešimo varnostna vprašanja. Zato imamo na voljo druge instrumente, druga urodja, imamo izključno varnostne ukrepe, države članice lahko vzpostavijo boljše usklajevanje na mejah, potem je tu politika priseljevanja, ta bi lahko vplivala tudi na turistično industrijo. Varnost kot takšna pa po našem mnenju ne predstavlja vprašanja, ki bi ga lahko razreševali z vizumsko politiko. Na svetu za zunanje zadeve se bodo ukvarjali s temi vprašanji. Toliko v odgovor na prvo vprašanje. Drugo vprašanje je gospod Del Monte. Ključno vprašanje, ki ste ga zastavili, je bilo vezano na blagovno znamko. Razumem sicer to potrebo po boljši promociji Evrope. Evropa ima zelo raznolike, bogate turistične destinacije. Smo najbogatejša celina ko gre za naravno in kulturno dediščino, ko gre za raznolikost spomenikov in tako naprej. Zato bi morali poskrbeti za večje sodelovanje. Sicer smo tekmeci, nekateri ste rekli, da obstaja precejšna konkurenca med destinacijami, med državami članicami, nedvomno, ampak vseeno lahko veliko storimo tudi v okviru gospodarstva obsega lahko se tudi dolgoročno usmerimo na trge, pripraviti moramo nove turistične produkte. Ko gre za turiste, ki prihajajo daleč, američane, kitajce, brazilce, indice, za njih moramo pripraviti privlačne turistične proizvode, da bodo zaradi tega prišli v Evropo. Lahko sicer potem obiščejo posamezna mesta, Pariz, London, Rim, Berlin, ampak večina teh turistov pride v Evropo. Zato bi morali povezati nacionalne turistične urade z industrijo, z državami članicami, z vsemi regionalnimi, nacionalnimi pristojnimi organi. Oblikovati moramo skupno pobudo za promocijo Evrope kot turistične destinacije. Sredstva, ki jih imamo na voljo, so smešno nizka. Nacionalni turistični uradi Visit Britain Tour de Spanje in tako naprej. Imajo približno milijardo evrov. Evropska komisija za potovanja, ki združuje nacionalne turistične urade in upravlja tržne raziskave na evropski ravni in upravlja tudi promocijo, ta ima na voljo milijon evrov. Tako da je to res smešno nizek znesek. Brand USA ima na voljo 140 milijonov dolarjev letno za promocijo. Švica 90 milijonov švicarskih frankov. Nemčija, ki ima tudi regionalne destinacije, naprimer Bavarska, Porenje in tako naprej, več kot 60 milijonov evrov. 100 tisoč evrov letno plačajo nacionalni turistični odbori tej Evropski zvezi. Mi uporabljamo sicer tudi Evropski proračun za to, da bi sredstva povečali, upam, da nam bo industrija sledila. 300 do 500 evrov prispeva vsako podjetje v Ameriki za promocijo ameriške blagovne znamke. Mi se bomo seveda povezali z državami članicami, z nacionalnimi turističnimi uradi in tako naprej in upam, da bomo čez nekaj let pripravili nove pobude. Standardizacija. Vi ste izpostavili standardizacijo pri požarni varnosti. Zgodba je že zelo dolga. Že od leta 1986 imamo na voljo priporočilo s tem v zvezi. Tudi industrija na evropski ravni se je s tem ukvarjala ogromno dela nas še čaka s tem v zvezi. Problem pa je, da smo omejeni zaradi tega, ker je poenotenje na tem področju prepovedano. Mislim pa, da bi lahko storili veliko več, kot smo do sedaj. Industrija bi lahko odigrala veliko večjo vlogo. Gospod Timerman se je že rekel, da bomo sprejemali boljšo zakonodajo. Potrebujemo resne verodostojne industrijske predloge, pobude, ki jih lahko spremljamo, te pobude morajo biti pregledne. Enako velja tudi za nas, zato da bomo izvajali vse tisto, k čemu se zavežemo. Nismo še na tej točki. Potem regije. Regije so tiste, ki imajo v rokah več kot polovico zakonodaje. Več kot polovica zakonodaje se torej izvaja na regionalni in lokalni ravni, kar pomeni, da imajo ti organi pomembno vlogo. Spodbujamo tudi pristop grozdenja, sodelujemo s posameznimi mrežami, tudi z Evropsko podjetniško mrežo, ki se prav tako ukvarja s turizmom. Še naprej bomo zauzemali ta pristop. Nekateri ste omenili tudi MSP-je. Zgolj preko regionalnih pobud se lahko dotaknemo MSP-jev. Nacionalne in evropske pobude so preveč oddaljene, ne moremo v okviru teh pobud priti v stik z državljani. Imamo tudi poslovni portal za MSP-je, ker želimo, da bi MSP-ji izboljšali svoje sposobnosti na področju upravljanja, marketinga, potem spodbujanja posameznih projektov. In naj si omenila proračun. Proračun se je povečal. V zadnjih letih prejšnjega desetletja smo povečali proračun za dve, za dva ali tri milijona letno. Nekje 13, 14, 15 milijonov bomo imeli tudi v proračunu za leto 2016. Proračun se je povečal. 105 milijonov smo prejeli v sedemletnem obdobju, ker je to zahteval gospod Tajani. Leta 2010 smo pri nas zaposlovali 15 oseb, sedaj jih je 24, tako da se stvari spreminjajo na bolje. 24 dobrimi sodelavci lahko storimo veliko. Prosim, če počasi zaključite. Samo še dvoje. Visoka sezona, nizka sezona, srednja sezona. 128 predlogov smo prejeli za oblikovanje javnih naročil, za turistične pobude, za starejše državljane in za mlade. Mi bi morali vzpostaviti boljše sodelovanje med zasebnimi in javnimi akteri na ravni držav članic. Na tem delamo. Potem odgovornost. Odgovornost in dostopnost. Ne vem, kdo je spraševal o tem. Izaskon Bilbao je to omenila. Seveda delamo na tem. Izvajamo vse tisto, o čemer smo se dogovorili. Veliko predlogov imamo na voljo tudi v zvezi z dostopnim turizmom. Vse to je del odgovornega turizma. Upam, da bomo čim hitreje sprejeli tudi Evropsko listino za odgovorni turizem, ki govori tudi o dostopu do turizma. Tako, mislim, da sem vse omenil oziroma še zunanja geografska območja, kot so otoki. Tudi ko gre za priobalni in otoški turizem, nismo neaktivni. Prejšnji teden je potekal seminar na temo regionalnega pristopa in grozdenja. Posebno delavnico bomo organizirali tudi 3. marca v zvezi z pristanišči. Sodelujemo na evropski ravni tudi z pristaniškimi organi v Sredozemlju, v Atlantiku, na Baltiku in tako naprej z otoškimi pristanišči. Pozabil sem omeniti sporočilo o priobalnem in morskem turizmu, ki je bilo sprejeto prejšnji teden. Mi smo seveda na voljo za dodatna srečanja z vami, za namensko delovno skupino. Pripravljeni smo se odeležiti tudi javnih predstavitev. Komisarki Bjankovski bomo posredovali vaše želje, povabili pa jo bomo tudi, da se v prihodnjih tednih in mesecih udeleži sej vašega odbora. Hvala. Eh, hvala lepa. Az elmúlt másfél órából látszik, hogy... Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. V zadnji uri in pol smo ugotovili, da obstaja ogromno zadev, o katerih se lahko še pogovarjamo upam, da bomo v sodelovanju z gospodom Ortunom in Evropsko komisijo dosegli napredek pri tej tematiki. Imamo kar nekaj pobud na tem področju, imamo tudi program partnerstva, ki govori o tako imenovanem turizmu na mestu samem, Tourism on the Spot, to je naslov tega programa. Računam tudi na dobro sodelovanje z kolegom Ortunom v naslednjih tednih in mesecih. Na koncu bi rad povedal še to, da smo veliko govorili o kitajskih turistih. V naslednjih tednih, mesecih in letih bodo kitajski turisti še posebej pomembni za Evropo, tega se tudi sam zelo dobro zavedam. Mi bomo oblikovali tudi delegacijo, ki se bo ukvarjala s tem vprašanjem in upam, da boste podprli našo pobudo za oblikovanje namenske delovne skupine. Tudi koordinatorji vam bodo povedali, kako se lahko odeležite tega srečanja, ki ga pripravljamo. Hvala. Hvala lepa. No, s tem smo zaključili s prvo sejo namenske delovne skupine za turizem. Prehajamo pa na četrto točko na dnevnem redu. Bi pa še enkrat rad pozdravil kolega Daltona iz EKR, našega novega člana. No, ni ga sicer več v dvorani, ampak Viki Ford mu bo posredovala to sporočilo. Sedaj pa točka štiri. Čaka nas priporočilo za drugo branje, največje dovoljene mere določenih cestnih vozil. Poročevalec, beseda je vaša. Much, Hvala lepa, gospod Ja, lahko samo še minutko počakaš, da se stvari v dvorani umirijo. Ich glaube, jetzt kann es anfangen. Mislim, da lahko sedaj pa kar začnemo s to točko na dnevnem redu. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najlepša hvala za odločno podporo v pogajanjih s svetom in komisijo. Zadeve niso bile enostavne, dosje je bil precej občutljiv, ampak na koncu se mi zdi, da smo bili precej uspešni. Kolikor sem sam razumel vse poročevalce v senci, ki so bili prisotni na pogajanjih, so tudi ti podprli končni rezultat. Več točk je, ki smo se jih dotaknili v pogajanjih. Najprej dobra novica. Za nas so bila pomembna predvsem čezmejna vprašanja in ta vprašanja smo razrešili, V parlamentu smo glede tega sprejeli odločitev in ta odločitev se v pogajanjih praktično ni spreminjala, ker je na srečo svet imel skoraj da identično mnenje kot mi. Sistem je zatorej jasen. Ko gre za večja, daljša, težja, višja vozila, je večkrat prišlo do težav s predvsem v severnem delu Evrope, pa tudi v Združenem kraljestvu in na Irskem. To vprašanje smo razrešili, sočasno tudi druga povezana vprašanja na dober način, po mojem mnenju. Bom šel kar skozi vse te zadeve, da bodo jasne. Ko gre za bolj okoljsko vzdržne motorje. Svet je podprl naš predlog, da so goriva iz odpadkov tudi odpadki pri biogorivih in sintetičnih gorivih ne bomo imeli več nobenih odstopanj, tu so stvari jasne. Dogovorili smo se o tem, da je treba stvari poenostaviti, ko gre za daljše avtobuse. Potem so to zabojniki, ki so daljši od 45 čevljev. vozila bodo lahko sedaj 15 cm daljša, zato da bodo lahko ti tovornjaki prevažali daljše zabojnike dolžine 45 čevlje oziroma 13,7 metrov. Če tega ne bi dopustili, bi morali seveda špediterji kupiti poseben tovornjak za za bojnike različnih dolžin. Govorili smo tudi o intermodalnem prevozu. Na zanimiv način smo se skupaj opredelili. Komisijo smo prosili, da še enkrat pregleda opredelitev intermodalnega prevoza. Komisija je obljubila, da bo to storila. Ena od najbolj zanimivih razprav je potekala o teh aerodinamičnih in varnostnih napravah. Govorili smo o napravah, ki se namestijo na sprednji ali zadnji del tovornjaka. Pri teh napravah, ki so nameščene na zadnjem delu, težav ni bilo. Dogovorili smo se o največji dolžini teh naprav, če se dvignejo ali zložijo. 200 mm so lahko dolge če so dolge 200 mm, lahko tovornjake še vedno spravimo na železnico. Kako naj bi se vse skupaj izvajalo, pa smo tudi natančno opredelili. Dogovorili smo se o zelo sofisticiranem seznamu osnovnih zahtev, ki so ključnega pomena za nas. Izvedbene akte bomo lahko uporabljali za urejanje tega vprašanja na mesto delegiranih aktov. Tu gre zgolj za tehnične zadeve, političnih posledic ta vprašanja nimajo. Najtežja razprava, ki je tudi najdlje potekala, pa je potekala na vprašanje aerodinamičnih kabin. Zelo različne rešitve smo predlagali, mi in svet, mi smo želeli, da bi bile zadeve zavezojoče, oni tega sploh niso želeli, če na hitro vse skupaj predstavim. Na koncu smo zauzeli tipično kompromisno rešitev. Te kabine bomo skušali čim hitreje začeti uporabljati. Če pa želimo te zadeve spremeniti, potrebujemo dodatno zakonodajo. Ta težava se je pojavila že na samem začetku. Najbolj pomembna zakonodaja z tega vidika je uredba o homologaciji in to bo treba spremeniti, zato da lahko spremenimo tudi kabine. Pri tem je zelo pomembno tudi to, kaj opredelujejo standardi na evropski ravni. Kajti zadevo bomo morali urediti po celotni Evropski uniji. Tri leta po začetku veljavnosti uredbe o homologaciji naj bi začela veljati tudi ta priporočila. Komisija je obljubila, da bo podala zakonodajni predlog najkasneje leta 2016. Ta kombinirana rešitev ima prednosti. S tem bomo pospešili nujni zakonodajni postopek, ki se mora izvršiti. V nasprotnem primeru sploh ne bi imeli nobenih zagotovil strani komisije, kdaj se bo tega lotila. Po drugi strani pa bomo lahko zelo kmalo začeli nameščati to vrstne kabine. Številna podjetja, ki proizvajajo tovornjake, niso želela, da bi se to uredilo še posebej ne podjetja v bolj vplivnih državah članicah. Za njih je bil to poraz, za nas uspeh. Če bi države članice želele hitreje začeti z izvajanjem aerodinamičnih ali varnostnih ukrepov, zlasti v bolj gosto naseljenih območjih, kot je naprimer London, lahko države članice to tudi storijo. Potem je tu še vprašanje tehtanja. Države članice bodo lahko uporabljale različne rešitve, ko gre za merjenje dovoljenih tež. Če ima tovornjak opremo za tehtanje, bi ta naprava morala na nek način komunicirati z voznikom in posredovati informacije, kolikšna je teža celotnega tovornjaka. To ni tako zelo zahtevno vse skupaj, ampak v teh pogajanjih smo se pogovarjali tudi s trokovnjaki in vsi novi tovornjaki imajo neke vrste merilne naprave, katerimi se tehtajo zadeve. Ne vem sicer, kako to vse skupaj deluje, ampak pri vsakem tovornjaku je že jasno, kako težek je. Voznik ima torej na voljo ustrezne informacije. Na nek način smo našli primerno rešitev. Potem je pa tu še določba o pregledu, to smo kot parlament zahtevali. Pregled se bo opravil tri leta potem, ko se začne direktiva izvajati in komisija je tista, ki bo pregledala celotno besedilo. Toliko glede vsebine. 24 mesecev je rok za prenos do konca leta 2017. Naj bi bile vse te stvari izvedene tudi v praksi. Kar dolga pot je za nami. Dve leti smo se pogajali, sami imamo občutek, da smo se pogajali pet let. Pogajanja smo zaključili v malo manj kot dveh letih in upam, da je sedaj zadeva zaključena. Hvala lepa. Čestitke, Vim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolj je, da pogledam kolega Leifrida in vidim, kako težko delo je opravil, kajti kar naenkrat je začel dobivati sive lase. Naprej, no, da se lotim osebine, bi se rad kolegu zahvalil za dosežen končni rezultat. Sam sem koordinator za promet iz skupine ELS, sem pa tudi nizozemec. Mi smo seveda naklonjeni dolgim tovornjakom za prevoz tovora. Je pa res, da je celotno vprašanje precej kompleksno. Nekateri pravijo, da je kolega Lechtfried spremenil besedilo prvotnega priporočila. Priporočilo je res delno spremenjeno, vendar se o spremembe zgolj odraz kompromisa, ki je bil dosežen na trialogu, tako da te spremembe niso odraz samovolje poročevalca, temveč so rezultat, ki je bil dosežen na trialogu. Če se motim, me popravite. Mislim, da nas čaka precej enostavno delo naprej. Ja, najlepša hvala. A, ne, ne, nisi ti na vrsti. Najprej poročevalci v senci. Ja, voorzitter, dank. Ook van mijn kant uh, complimenten. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital gospodu Lightfridu za vsa leta, ki jih je posvetil temu vprašanju. Delo je bilo naporno, težavno. Na začetku smo se pogovarjali predvsem o ekokombijih. Na nizozemskem je ekokombi koncept, ki je znan že 20 let. Izkazal se je kot nekaj koristnega za okolje, za cestno varnost, za varnost v cestnem prometu. Nesreče se niso povečale zaradi ekokombijev, Ker pa je že začel za eko kombi, me zanima, kaj se dogaja trenutno s tem. Se bom še dvostransko posvetoval z njim o tem. No, naj še enkrat ponovim. Konkretno me zanima, kakšno je stališče do eko kombijev in dogovora, ki smo ga dosegli s tem v zvezi. To sprašujem poročevalca, pravno službo in tudi sekretarjat. Govorim o prilogi 2 dogovorjenega besedila. Tam ste opustili zahteve, glede ekokombijo. Te zahteve pa še vedno najdemo v besedilu sveta. V tem skupnem besedilu sveta in parlamenta v teh zahtev ne najdemo več. Za nas so ekokombi res zelo pomembni in vse več podjetij ima zaradi tega težave Če, na primer, želiš s tem kombijem odpotovati čez mejo, nastanejo težave. Zato me res zanima, kakšno je mnenje kolega Lajstrida o prilogi 2 in eko kombijih, kajti kolikor razumem, ima svet drugačno mnenje. Isto sprašujem tudi sekretarjat in morda celo še pravno službo. Hvala. Sie kommt bestimmt.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 bilo uh, ravno enostavno, ampak eh, dosegel je dober rezultat, uh, ki je deloma zadovoljiv za vse. Uh, kot veste, imamo različna mnenja, ampak. V Skandinaviji imamo čezmejno sodelovanje in tam veljajo skupna pravila in to je tudi zelo pomembno. Sedaj pa govorimo o evropskem eh, kontekstu. Določene eh, kabine eh, bile, bi, bi naj bile izgrajene na poseben način, kar je seveda spremljivo, ampak potrebujemo evropske rešitve. Eh, Eh, za uh, tovorna vozila v Evropi potrebujemo enaka pravila. Nismo dosegli uh, tega, kar smo uh, želeli, uh, recimo, uh, da je lahko uh, dolžina priklopnika enaka uh, polovici avtomobila, um, ampak mislim, da je ta kompromis sprejemljiv in uh, v njem je tudi klauzula, ki velja uh, za uh, daljša vozila, poročil eh, naj bi na to temo pripravila uh, komisija in uh, sicer zato, da bi vsi, ki delajo na tem področju, natančno vedeli, kaj lahko in česa ne smejo uh, storiti. Mislim, eh, da je to spremljiva rešitev, čeprav nismo dosegli vsega, kar smo želeli. No, tako pač je v trialogih. Sedaj pa Maja. Kilo. Vat kolegat. Najlepša hvala. Rada bi se prisrčno zahvalila poročevalcu gospodu Leichtfriedu za eh, zelo eh, konstruktivno eh, delo. Namreč dolžina in teža, to sta dva elementa, ki uspodbujata eh, vzbujata številne občutke, kajti promet je še kako pomemben eh, za vse evropejce in seveda tudi eh, prevoz tovora. Obstajajo razlike med evropskimi državami in eh, potrebe na področju eh, prometa so zelo različne. Prihajam iz države, kjer eh, so razdalje izjemno velike in ne moremo povsod uporabljati železniškega prometa. Poleg tega železnice niso najbolj gospodarne, zato potrebujemo prožen pristop. Prožen pristop k temu področju. Potrebujemo trajnostni ekološki pristop. Ne želim prisiliti vseh evropskih držav, da eh, sprejmejo eh, isto odločitev, kajti nisem za enoten pristop na tem področju, ampak upam, da bomo v prihodnosti eh, razumeli, da eh, se prometni sektor v Evropi razlikuje in da eh, morajo prometne rešitve spoštovati to raznolikost Evrope. V tem predlogu imamo skupen pristop in zahvaljujem se vsem strankam za izjemno razumen in podjetniški pristop. spomnimo se tudi, da eh, je logistika v Evropi eh, problem eh, v tem trenutku in najti moramo rešitve in sicer skupaj. Pa še nekaj finskega humorja. Povsem razumem, da. Eh, ena kučma eh, ni ustrezna za vsako glavo, tako da upam, da bomo našli eh, različne kučme in da bomo tako lahko sledili skupnemu cilju. Najlepša hvala. No, s tem eh, se bom eh, strinjal. Sedaj pa Taylor. Zahvaljujem se vam, gospod eh, predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Leichtfriedu za njegova prizadevanja. Mislim, da eh, te eh, lahko kučma spremeni v prav uglednega človeka. Mi podpiramo eh, ta rezultat trialoga. Ne bomo uložili predlogov sprememb, vendar pa bi rad še enkrat povdaril, da je za našo skupino čezmejno sodelovanje najpomembnejše. In mislim, da eh, bi tukaj potrebovali večjo jasnost. Druga eh, točka pa se nanaša na kabine in eh, na to, kako dobra je vidljivost. Eh, mislim, eh, da bi uh, morale kabine biti natančno določene. Uh, mislim, da tukaj ne bi smeli uporabljati uh, načela prostovoljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Anderson. Mislim, da smo dosegli velik napredek na tem področju in zahvaljujem se poročevalcu in vsem, ki so sodelovali pri eh, pripravi tega predloga. Zahvaljujem se tudi za komentarje, eh, ki jih je podal poročevalec, ko je dejal, eh, da je potrebno iti še dlje, kot je šel v London. Potrebujemo rešitve za mesta. Eh, v Londonu moramo narediti še veliko več, kljub eh, vsem določilem, ki smo jih že sprejeli. Če si ogledate podatke o eh, varnosti na cestah, lahko vidite, da je bilo 980 pešcev resno poškodovanih v Londonu in 577 kolisarjev povprečno na leto v zadnjih treh letih vsi dobro vemo, da večino poškodb eh, pri kolesarjih povzročijo ravno nesreče z tovornjaki. Torej moramo poskrbeti za eh, varnejše tovornjake v okviru agende za mesta. Sprejeti moramo ukrepe na tem področju. V naslednjih dveh letih bomo izvolili novega župana v Londonu in eh, zaradi tega moramo te teme še toliko bolj izpostavljati. In mislim, da se bodo kolegi, kolegi v mestih eh, po Evropi z eh, tem strinjali. Prepaved eh, vstopa tovornjakov v mesto, to je kontroverzno vprašanje, ampak določena mesta imajo omejitve za posamezne časovne pasove. Potrebno si je ogledati vse posledice. Predvsem pa je potrebno zagotoviti varnejše ceste za pešce in pa kolesarje. Najlepša hvala. Jackie Forrester. Najlepša hvala, gospod predsednik in eh, najlepša hvala, Jorgo Leichtfriedu. Eh, to je zapletena tema in. Eh, Veliko dela je bilo upravljenega v trialogu eh, med ministri za promet eh, in pa v pogovorih z poročevalcem. Mislim, da je rezultat izjemno eh, dober, kljub temu, da so številna vprašanja kontroverzna. Kar zadeva obliko kabine, smo zmeraj vedeli, da ne bomo mogli imeti enotnega pristopa. vložili smo predloge eh, sprememb, eh, ki eh, so privedli do sprememb. Tudi proizvajalci si na tem področju močno prizadevajo in mislim, da je to ena izmed pridnosti tega poročila. Zelo uh, sem vesela tudi, da smo rešili vprašanje Združenega kraljestva in Irske za podporo vseh. To namreč ni bil problem drugih držav članic, torej najlepša hvala za to. Kar pa zadeva načelo subsidijarnosti, eh, to eh, je pri tem ključnega pomena, vsaj eh, na irskem. Ampak vprašanje je, kako bomo sprejeli čezmejne dogovore, če gre tukaj za prevoz z 60 tonami, seveda moramo imeti dogovor kajti na majhnih otokih eh, takšnih eh, velikih eh, vozil ne potrebujemo, zagotovo pa jih potrebujejo druge, ker so razdalje večje. In EKR e in pa konzervativna struja Združenega kraljestva boste prav gotovo podprli to poročilo. Še enkrat najlepša hvala gospodu Leichtfriedu. Najlepša hvala, sedaj pa Ismail Ertug. Ja, hvala lepa. Tudi v mojem imenu poročevalcu, eh, da je bila to neravno enostavna tema, je bilo jasno že na samem začetku in ta eh, rezultat je po mojem mnenju sprejemljiv. Poročevalec je k temu precej prispeval. Kljub temu pa moram reči, tudi, da bi lahko ta postopek potekal eh, veliko hitreje, če eh, ne bi želela Evropska komisija v to vključiti eh, še te tako imenovane pošastne tovrnjake. Pri različnih razpravah, kot pri aerodinamiki, kot pri kabinah, mislim, da smo dosegli dobre rezultate. Eh, kar pa zadeva eh, daljše eh, priklopnike za 65 cm, tudi to se mi zdi dobra rešitev, gre za dodano vrednost. Kar pa se mi ne zdi ravno optimalno, pa je ta klauzula o pregledu, ampak dobro, to je rezultat trialoga. Po našem mnenju bi lahko bil ta postopek tudi hitrejši, ampak. Poročevalec je povedal, kaj o tem menijo uh, zeleni. Mislim, da ni potrebno triletno prehodno obdobje, ampak dobro. Naj izpostavim še eno točko, namreč eh, čezmejni promet. Jaz osebno in mislim, da uh, se tukaj strinjam z gospodom Vandalnom, čeprav se nasplošno glede teme ne strinjamo, ampak meni se zdi, da čezmejni prevoz ni možen če neka država vse to odobri, druga pa ne, potem eh, je eh, čezmejn promet eh, pravzaprav onemogočen. In sedaj se mi tukaj zastavlja vprašanje. Vprašanje Nemčije in to vprašanje sem že večkrat zastavil. V Nemčiji potekajo poskusi in te je potrebno časovno omejiti in sicer na evropski ravni vendar pa jih eh, le podaljšujemo, tako da to pravzaprav več niso eksperimentalna obdobja, ampak eh, se to spreminja v nekakšno stalnico. Tako da mislim, da moramo rešiti še to vprašanje in pa tudi različno tolmačenje eh, sprejetega besedila. Glede tega se bomo morali zediniti. Doslej nam to ni uspelo. Še prav posebej pa moramo poskrbeti tudi eh, za eh, spremembe v eh, mestih. Eh. Ampak mislim, da smo trenutno dosegli vse, kar smo lahko in zato se zahvaljujem poročevalcu. In nazajala Senta. Hvala lepa, tudi sama bi rada čestitala poročevalcu za opravljeno delo. Predvsej časa se s tem ukvarjal, ker je bila zadeva predvsej kompleksna, status quo je vladal dolgo časa. Komisija ni storila koraka naprej, zato smo se morali sami organizirati in storiti korak naprej. Nekaj me je šokiralo, ne vem, če lahko to pojasniš, ampak v predlogu poročevalca se tu direktiva imenuje Leichtfriedova direktiva. Ne vem, ali je to sploh možno da nekdo imenuje direktivo po sebi. Dobro je, da ste poskrbeli tudi za varnost, da tu niste storili koraka nazaj, zlasti, če gre za dodatne določbe, ki ste jih vključevali. Govorili ste tudi o določbah, s katerimi naj bi spremenili samo obliko kamionov oziroma tovornjakov. Rekli ste, da bomo sedaj uporabljali bolj aerodinamične kabine, s tem se bo spremenila tudi samo aerodinamika tovornjakov. V primeru nesreče se mi prav tako zdi, da bodo to vrstne kabine bolje zavarovale voznike. Zagotovo bomo še imeli možnost zastaviti dodatno vprašanje komisiji. Gospod Lajstrit je tudi rekel, da bo vključen umestni pregled, ampak da bo šlo zgolj za tehnične spremembe. Ali gre pri teh aerodinamičnih kabinah tudi za tehnično zadevo ali gre za kaj več, no se zadnje so to vrste kabine pomembne tudi za voljo varnosti voznikov. Na koncu pa me zanima še to, če mi lahko čim bolj enostavno pojasnite stvari, kaj bo z čez mejnim prometom. Pri statusu quo nismo imeli nobenih težav. Mislim pa, da sedaj, ko so zadeve napisane črno na belem, lahko nastanejo težave. Še posebej, ko gre naprimer za posamezne voznike z perifernih območij, ki skušajo prečkati mejo. Najlepša hvala, sedaj pa še enkrat gospod Lajčfrit. Ah, ne. najprej še komisija in GDMU. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej naj povem, da komisija povsem podpira rezultat eh, trialoga. Ne bom govoril o eh, posameznih inovacijah, ki se pojavljajo v novem besedilu. Vsekakor pa bi rad omenil nove instrumente, eh, ki naj bi poskrbeli za večjo aerodinamičnost tovornih eh, vozil. Eh, poleg tega pa je potrebno spregovoriti tudi o bolj učinkovitih gorivih in pa o izboljšanju varnosti na cestah. Določena vozila uporabljajo tudi Eh, alternativna goriva, kar bo tovorna vozila naredilo bolj zelena. Evropska komisija pa seveda obžaluje, da določeni elementi predloga Evropske komisije niso vključeni v eh, ta eh, predlog, namreč pravila, ki smo jih predlagali za prekomerno obremenjena vozila. Eh, to je zelo pomembno za infrastrukturo in mislim, da bi bilo prav, če bi imeli eh, strožja pravila na tem področju. Kot je dejal poročevalec, je to besedilo rezultat kompromisa. Še enkrat bi rad eh, povdaril, da Evropska komisija popolnoma podpira besedilo, ki ga imamo pred seboj. S tem pa seveda z delom še nismo zaključili kot je bilo že rečeno, bo eh, potrebno izvesti še veliko tehničnih eh, popravkov. Evropska komisija seveda poziva k eh, čimprejšnji izvedbi dela tudi na tehničnem področju, tako da bi v začetku leta 2016 z eh, tem zaključili in pri tem eh, računamo na podporo eh, so zakonodajalcev. In zadnje naj izpostavim le še pripombo gospoda Ertuga, ki se je nanašala na čezmejno uporabo. Naj opozorim, da v tej reviziji nismo govorili o čezmejnem eh, prometu tovarnih vozil in res je, da mogoče pravila, ki jih trenutno imamo, niso najbolj jasna in da se bo z njimi v prihodnosti potrebno ukvarjati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat poročevalec. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi za vse pripombe, gospod Vanekamp. Seveda to niso vsebine, ki si bi jih sam želel. Ampak moja vloga poročevalca je dvostranska. Najprej, seveda kot poročevalec poskušaš doseči tisto, kar se ti zdi eh, potrebno. Potem, po trialogu, pa je moja naloga, da uh, uresničim stališče parlamenta. In storili smo vse, da bi dosegli kar največ. Seveda nam ni povsod uspelo. Kot je dejala Gezina Meissner, ni vedno podpirala vsega, ampak to je bilo stališče parlamenta. Torej, skušali smo doseči kar največ. To je tisto, kar je bil naš cilj. In mislim, da je to povsem upravičen pristop. Kar zadeva imena, ne vem. Naj, pravila naj bi se spremenila, sem eh, danes slišal, mogoče enkrat v prihodnosti, tudi gospa Ajala Sender je to omenila, ne vem, mogoče lahko to preverimo. Mogoče bomo v prihodnosti bolj slavni, kot smo že. Sedaj pa k čezmejnemu vprašanju. Moja vloga v teh pogajanjih z svetom in komisijo je bila, da uresničim naše stališče in to se je tudi zgodilo. Odločitev našega prvega branja je sedaj vključena v kompromis. Za klauzulo revizije, ampak tako pač je. Pravna situacija je nekoliko negotova. Že prej je bila negotova. Ampak, če nekdo dvomi, vse skupaj se lahko zmeraj obrne na Evropsko sodišče in eh, sistem zagotovi pravno gotovost. Ampak doslej tega nihče še ni storil. Ta možnost pa seveda obstaja. Seveda sem tudi jaz za kompromis. in kompromisa več ne moremo spremeniti. Prosim vse tiste, ki podpirate kompromis, da ne vlagate dodatnih predlogov sprememb, kajti moral jih bom zavrniti, kajti eh, nasprotujejo oziroma nasprotovali bi duhu kompromisa. Še enkrat pa bi se vam rad zahvalil za odlično sodelovanje in gospod predsednik, vam bi se rad zahvalil, da ste nam pustili proste roke, tudi to nam je bilo veliko pomoč gospod Vandalen, pravzaprav se je čas za to razpravo iztekel, ampak eh, če boste eh, kratki, vam dam še enkrat besedo. Zastavil sem eh, zelo jasno vprašanje glede priloge 2. Želel sem tudi pojasnilo pravne službe na to temo, torej rad bi odgovor pravne službe. Der Herr Berichterstatter meint dazu und diesmal auf Deutsch. Gospod poročevalec meni, in to bom sedaj povedal v nemščini, mogoče bo tako vse skupaj bolj enostavno. Vprašanje, da, da je vprašanje, ki ga je zastavil eh, gospod Vandalen, vprašanje, ki se nanaša na prilogo in imamo eh, prilogo komisije, ki se nanaša na stališče sveta in prilogo komisije, ki se nanaša na stališče parlamenta. Ti dve prilogi se nekoliko razlikujete, vendar pa mislim, da tu ni ravno velikih nasprotovanj. Poleg tega ti dve prilogi ne boste imeli velikih pravnih posledic. Če eh, vse skupaj še zmeraj ni jasno, se bomo morali usesti za mizo in pogledati. Eh, zakaj pravzaprav gre, ampak eh, to ne bo vplivalo na kompromis. Mogoče bi lahko tudi jaz eh, prispeval k eh, odgovoru. Ja, pozanimali smo se, seveda lahko spodbijate prilogo, ampak priloga nima nobene pravne vrednosti, kajti kompromis je bil sprejet. Ampak Če boste uspodbijali eh, to prilogo, potem bi uspodbujal tudi eh, mnenje gospoda Kalasa eh, in sicer gre za te tako imenovane pošastne tovornjake, ki naj bi bili v Evropski uniji prepovedani. Gospod Kalat je v petih letih svoje stališče spremenil za 180 stopinj. Ja, eh, če boste prilogo spodbijali, eh, potem eh, je potrebno spodbijati tudi to, ampak kompromis je kompromis in tega bomo podprli. Kdor pa ima predloge sprememb, jih lahko še vloži do 4. februarja, ampak kolikor sem razumev, jih bo potrebno zavrniti, zato da ne bi ogrozili kompromisa. Ima še kdo vprašanje? Se opravičujem ampak zastavil sem vprašanje glede teh različnih poskusov v Nemčiji, ki se zmeraj znova podaljšujejo in podaljšujejo in podaljšujejo. Komisija mora imeti stališče glede tega, ampak to ni tema te razprave. To je nekaj povsem drugega. Meni se tudi zdi eh, neumno, da rečemo, da je to pilotni projekt, ki pa potem traja večno. No, komisija, to se več ne sme zgoditi tega nihče ne razume. Pilotni poskus je pilotni poskus in mora biti časovno omejen, ne more biti večen. Torej do 4. februarja do 12. ure lahko vložite predloge sprememb. Še enkrat se zahvaljujem eh, poročevalcu in predvsem poročevalcem v senci, ki so eh, kljub različnim stališčem potem eh, skupaj eh, zagovarjali stališče odbora z tem eh, rezultatom smo lahko vsi zadovoljni in eh, to eh, se mora seveda odražati tudi v glasovanju. Sedaj pa smo pri naslednji točki dnevnega reda in sicer je to priporočilo za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb, te tip. Naš poročevalec oziroma pripravljalec mnenja pa je Vin van de Kamp, ki mu kar dajem besedo. Dank u zeer. Wij weten al... Spoštovani predsednik, najlepša hvala. Vsi vemo, da eh, pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in eh, naložb eh, z ZDA niso ravno najbolj enostavna. Ne vemo natančno, kakšna je trenutna situacija. Gospa Malmström poskuša poskrbeti za večjo preglednost v celotnem postopku. Eh, skušal eh, sem pripraviti čim krajše poročilo v, oziroma mnenje v imenu odbora za promet, eh, tako kot tudi zahtevajo pravila te hiše. Seveda govorimo o pomembnih interesih v Evropi, pa tudi v ZDA, še prav posebej, če na to pogledamo z vidika prometnega sektorja. Pred seboj imate moj predlog in z veseljem bi prisluhnil komentarjem kolegov. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Leichtfried v imenu socialistov in demokratov. Ja, veliko čast mi je, da lahko v imenu SND spregovorim o tej pogodbi. Načeloma je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, e, torej trgovinski e, sporazum, e, predlog, o katerem lahko razpravljamo. Ampak ta predlog eh, daleč presega zgolj trgovinski sporazum. Imel bo ogromne posledice v Evropi. Eh, recimo eh, govorimo o mednarodnih odborih odvetnikov, ki bodo odločali o sporih, govorimo o tem, kako sprejemati zakonodajo, govorimo o znižanju naših standardov na področju varnosti na cestah naj bi se zadeve povsem spremenile. Ameriška prometna eh, politika eh, naj bi eh, spremenila eh, povsem eh, evropsko krajino. Torej, to so posledice, ki jih je potrebno izpostaviti. In zato menim, da je vsebinska ocena te tipa v naši skupini in takšno tudi mnenje v odboru za zunanje zadeve eh, je takšno, da bomo morali temu sporazumu nasprotovati. Pogajanja za ZDA bi morala potekati povsem drugače. Najlepša hvala, sedaj pa Jackie Foster. Thank you very much. Ja, hvala lepa, gospod. Eh, predsednik, hvala lepa tudi eh, našemu pripravljalcu mnenja Vinovanden Kampu za izjemno eh, neposredno, eh, celovito in pa kratko eh, mnenje. TTIP eh, je seveda tema, o kateri se zelo intenzivno pogovarjamo v številnih odborih in mislim, da je dobro, eh, da to počnemo tudi tukaj. Vsekakor se strinjam eh, z točkami, ki jih je izpostavil. Eh, poročevalec. Mislim, da smo v Združenem kraljestvu, eh, predvsem pa v EKR eh, e zaskrbljeni, kar zadeva eh, prometni sektor. Mislim, da se o tem nismo še dovolj pogovarjali. To je dobro, da to sedaj počnemo, kar zadeva interese eh, prometnega sektorja. Mislim, eh, da potrebujemo dvostranski sporazum, kajti to bi pomenilo nove priložnosti za evropska podjetja in ustvarjanje novih delovnih mest. Kar pa zadeva posamezne vidike eh, prometnega sektorja veste, eh, da se že 10 ali 12 eh, let eh, pogovarjamo o odprtem nebu med ZDA in Evropo. Sedaj razpravljamo že o TTIP-u. Potrebno bo rešiti te zadeve, ki so nekako zastale. Če potrebujem, če želimo ta sporazum, ki ga načeloma podpiramo, potrem je najprej potrebno rešiti odprta vprašanja. Potem pa je tukaj še drugo vprašanje, vprašanje pomorske politike, eh, ni vzajemnega priznavanja na posameznih eh, področjih. Torej, to je spet eh, zelo zapletena tema, ki jo bo potrebno razrešiti pred eh, obsežnim trgovinskim sporazumom. Torej, veliko dela nas še čaka in seveda opazujemo tudi, kar se dogaja v drugih odborih, kajti to je zelo obsežen dosje. Vendar pa mislim, da smo dobro začeli, eh, da imamo kar eh, nekaj dobrih predlogov. Torej, najlepša hvala, poročevalec in EKR vas bo podprla, upam, da pri dosegi dobrih zasluž, eh, zaključkov. Najlepša hvala, Gezina Meissner. Najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem gospodu Vandenkampu, mislim, da je njegovo mnenje zelo uravnoteženo. Glede na to, da je razprava nekoliko splošna, bom splošna tudi jaz. Gre za trgovinski sporazum, kot so izpostavili. Eh, Tudi, kot so že spostavili tudi drugi, trgovinski sporazumi zmeraj prinašajo priložnosti, hkrati eh, pa se jih je potrebno lotiti tudi zelo previdno. Eh, najprej si moramo racionalno ogledati, o čem se pravzaprav pogajamo, eh, ne pa, da že vnaprej rečemo, da smo za ali proti. Potrebno se je natančno ogledati vsebino in to je splošna pripomba seveda morajo biti pogajanja kar se da pregledna. To uh, je eh, dejal uh, že Oli Ren, pa tudi uh, Cecilija Malmström. Uh, torej, postopek mora biti pregledan, kar pa zadeva naše standarde. Naši standardi so naši standardi in niso predmet razprave, to je že nekaj drugega. Uh, Toliko torej nasplašno, sedaj pa k prometu, mm, kar zadeva prometni sektor. Mislim, da je ta eh, sporazum eh, razmeroma eh, praktičen v postopku certifikacije. Bi bilo dobro, če bi imeli bolj poenotene postopke, torej tukaj se ponujejo nove priložnosti in tega se moramo tudi zavedati. Džeki je to omenila eh, in s tem se tudi strinjam, eh, da eh, prometa, da promet doslej pravzaprav ni bil doslej dovolj vključen v pogajanja, torej če se že pogajamo o trgovinskem sporazumu, potem se je potrebno pogajati o vseh področjih. Eh, nekoliko me jezi tudi eh, tretja točka. Manevrski prostor ZDA je precej večji eh, od eh, Evropske unije. To me je jezilo že odnegdaj in na vsak način moramo paziti tudi na to, da ne bo prišlo eh, do neenakih možnosti, kot recimo eh, v pomorskem prometu in tako naprej. Mi dajemo veliko več eh, pooblastil američanom, kot pa jih američani dajo nam in eh, na to je seveda potrebno opozoriti, o tem se je potrebno pogajati. In še četrta točka, eh, omenili ste zakonodajni akt Jones, ki je ravno kar stopil v veljavo in potrebno si je ogledati možnosti, ki se zatem ponujajo eh, Evropski uniji v dvostranskih pogovarjih. Torej, Tukaj se skriva kar nekaj priložnosti, lahko poskrbimo uh, za še kar nekaj izboljšav, predvsem pa moramo paziti eh, na enake možnosti. Pa vsaj. Najprej uh, I... hvala, gospod predsednik. Prvo kot prvo se želim zahvaliti kolegu Vino Vandekampu za pripravljeno mnenje. Mi kot skupina zelenih nameravamo predlagati predloge sprememb, namen katerih je usmeriti v splošno razpravo glede te tipa tisti, ki trdijo, da, ne, da se ne pogajamo o evropskih standardih, ne govorijo resnice. Tudi, gospoda, tudi komisarka Malstromova je, je jasno povedala, da, je, da se pogajajo okoli te tipa vrtijo, okoli regulative, okoli zakonodaje tarifnih ovir med EU in ZDA pravzaprav ni več, tako da to ni tista klasična, tisti klasični trgovinski sporozum, kjer naslovimo. Um, tarifne ovire. Ne, tu govorimo o netarifnih ovirah za trgovino. To je zakonodaja. O zakonodaji se pogovarjamo. To je na mizi. Ne moramo po eni strani trditi, da se ne pogajamo o evropskih standardih, po drugi strani pa se dobro zavedamo, da se v sklopu teh pogajanj osredotočajo na zakonodajo. Oboje imamo na mizi in to si moramo tudi pač jasno priznati. Ne smemo se slepiti in trditi, da se o teh aspektih ne pogajajo. Ne. Mi bomo predlagali par sprememb, v zvezi s tem. Prav tako pa ne moramo citirati komisarko Malstromo v zvezi s tem, kdo bo nasvetoval temu, gotovo ne Alde. Potem pa še nekaj komentarjev povedanih s eh, prometom kot takim. V zvezi s zakonodajo glede avtomobila, tu se strinjam s tem, kar je povedal Vinder um, ehm, Vin van den Kamp in sicer menim, da se prometa nismo dovolj resno lotili, ampak smo se pogovarjali, kako pa samo glede zakonodajo glede avtomobila. In glede tega je bilo rečeno, da imamo kar nekaj tehničnih eh, zadev, ki bi jih lahko uredili v, sklop, v sklopu te tipa, ampak vprašanje je, kaj je tehnično. To je to pomembno vprašanje. Nekdo pač meni, da je nekaj tehnično, spet drug pa, da je to isto politično. In pogosto je omenjeno, da je glede ver, da je prav vseeno, v katerem avtomobilu ste v ameriškem ali evropskem, ker sta oba varna. Ja, uh, morda to drži, ampak eh, pešten pa je veliko bolje v Evropski uniji kot v Ameriki zaradi zakonodaje, ki ureja izgradnje avtomobilov. A je to politično ali tehnično in kdo se bo odločil o tem, kaj je tehnično in kaj je politično? Glede tega mislim, da moramo biti veliko bolj kritični in nekako ne naivni in pričakujete lahko predloge sprememb z naše strani. Pa še vprašanje imam za tiste kolege, ki imajo ogromno izkušenj na področju prometa in sicer zanima me, Koliko izmed vas ve, da, kar zadeva tehnično ureditev, da poteka ogromna razprava v zvezi s harmonizacijo um, tehničnih zahtev glede avtomobilov. Vsak mesec potekajo to vrstna pogajanja v Ženevi v sklopu UNICEA in tam poka, potekajo pogajanja v zvezi s harmonizacijo na področju avtomobilov. Tehnični strokovnjaki se tja podajajo. Morda bi tudi mi lahko postali predstavniki za to, da bi vedeli, kaj se tam dogaja. Včasih dobimo tis, da naj bi se te tipom poskušali bilateralno razrešiti zadeve, ki jih razrešujejo že v sklopu Združenih narodov. Torej, tisti, ki vas to zanima, pojdite v Ženevo od 10. do 13. marca, tam se bo sestal svetovni forum za um, harmonizacijo zakonodaje na področju vozil. Tja pridejo tudi Korejci in Japonci in tako naprej. In zakaj bi potem to isto področje naslavljali preko sporazuma TTIP, zaradi česar bo vse skupaj še veliko manj transparentno, veliko um, akterjev sploh ne ve, da potekajo ta pogajanja v Ženevi. Preden se osredotočamo na TTIP, mislim, da bi bilo pametno pogledati, kaj se dogaja v Ženevu v Ženevi in v odboru za promet je pametno to podariti in sam sem želel danes to izpostaviti. In to so pač dejstva in uh, zelo bi bil presenečen, če bi bilo kakršnokoli nasprotovanje glede vključevitve teh dejstev v um, to poročilo. Sploh uh, cenjeni kolega poročevalec verjetno temu ne bo nasprotoval. Najlepša hvala za to, kolega Damato. Tam komt Inesa Jalasenda. Ne, potem pa Ines Alessandra. Najlepša hvala. Strinjam se s temi pomisleki, ki smo jih ravno kar slišali. Sama se strinjam s pripravljalcem mnenja Vinem van de Kampom. Vključuje v poročilo zelo zanimive elemente, ki omenjajo tudi določene negativne posledice trenutnega postopka teh pogajanj, ki so zelo netransparentna. Prav tako pa bilo dobro, da bi se o tem pogovorili s komisarko Malstromovo. Tudi njeno mnenje je po našem mnenju izjemno relevantno tole. Manjkajo pa socialne in okoljske klauzule v tem sporazumu in pa določbe v zvezi s um, varovanjem socialnih storitev in pa tudi pravice potnikov. To manjka. Potem mislim, da bi lahko omenili tudi sindikate in pa kolektivna pogajanja v Evropi bi morali izboljšati pogoje, pod katerimi delujejo sindikate, ne pa, ne pa jih slamšiti. Prav tako pa bi morali vključiti neko klauzulo v zvezi s konflikti med velim, velikimi podjetji, naprimer prišlo do nekega konflikta med Boeingom in Airbusom pred parimi leti in mislim, da bi bilo tudi to pametno nasloviti v tem, podje, v tem sporozumu. Potem pa izmenjava podatkov. Tudi to je relevantno vprašanje, ki bo zdaj postalo vse bolj. Uh, um, pereče zaradi napada v Parizu. Tudi v zvezi s tem vemo, da se ne bodo izmenjavali samo osebni podatki, ampak tudi komercialni, trgovinski podatki, kar je pa povezano tudi s prometom. Tako da menim, da bi morali izboljšati vse predpogoje v zvezi s tem, še preden se s tom začnemo pogajati o tem. Danke, das Wort hat jetzt Maja Kilen und ich möchte dich bitten, den nächstig zu... Besedo ima sedaj Maja Kilen in uh, naslednica prosim, javi k besedi, pa te ne bom pozabil. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä se ehti vielä nytkin. Ihan hyvin. Ei mitään hätää. Najlepša. Hvala. Ja nekaj časa še imam. Najprej bi se želela pripravljalcu mnenja zres toplo zahvaliti, hkrati pa naj vas spomnim, da bi bilo izjemno dobro, če bi besedilo odražalo to, kar smo ravno kar povedali glede preglednosti postopka in v zvezi s načinom, kako smo upoštevali nekatera področja, druge pa posem prezrli. Pač naše, naši skupini ni preveč všeč ta način, kako so potekala zdaj pogajanja glede te tipom. Tudi v naši državi so izjemno kritični glede teh pogajanj in skrbi nas, kam nas bo pripeljal ta svežen, ta sporozum. Kolegi so povedali par izjemno zanimivih eh, dejstev, ki jih posem podpiramo. Na svetu se odvijajo tudi druga pogajanja, ne samo te tip, tako da moramo spremljati tudi to in se zavedati, da do sprememb vse skozi prihaja in včasih mi sploh nismo vključeni v to vrstna pogajanja. Bi pa želela izpostaviti tudi to, da bi moral naš odbor za promet zagotoviti, da pogajanja v sklopu te tipa ne bodo kršila evropske socialne zakonodaje in da ne bo prišlo do socialnega dumpinga, kar je tako in tako že velik problem v Evropi, zlasti na področju prometa. In to lahko trdim na podlagi izkušenj. ki smo jih imeli za američani. Ko je gospod Van de Kamp eh, obravnaval ledodelništvo, se, smo se sestali tudi za ameriško stranjo in govorili smo o ledolomilcih in o eh, pomorskem prometu. In američani so jasno povedali, da evropejci ne bodo izdelali niti ene ladje, ki bi okupila Eh, ki bi jo kupile Združene države Amerike. Tudi, če bo ta ladja 50 eh, odstotkov cenejša in 100 odstotkov boljša, američani ne bodo kupili. To je bil njihov komentar. Sicer mi nismo mi ponujali nekakšnih finskih ledolomilcev in smo pač razumeli, da bodo, da želikov kongres pač želi zavarovati njihovo nacionalno industrijsko bazo. Enkrat je. Christine Renoyano. Voilà, Christine Renoyano. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh... Najlepša hvala, najlepša hvala tudi pripravljalcem mnenja za te predloge. Zelo čudno se nam zdi, da se začnemo pogajati o tem sporazumu in da sploh ne vemo, na kakšen način bo obravnavano področje prometa mi smo se pač pogovarjali s različnimi predstavniki industrije, avtomobilske industrije, um, leta in tako naprej. In vemo se, kakšnimi težavami se soočamo, se soočajo evropske podjetja, ko želijo prodajati na ameriškem trgu. Najmanj, kar je, je, da v sporozume vključimo tudi te vidike, ki so izjemno pomembni tudi za evropsko industrijo. Glede tega, kar je povedal uh, kolega Lajšfrid v zvezi s stališčem eh, s skupine SD, glede tega se lahko posem strinjam. Poslance naše skupine eh, to vrstni vidik izjemno skrbijo in želeli bi se strinjati s kolegi, prav tako pa bi želeli dodati, ko samo še nekaj, in sicer te arbitražni tribunali, ta sodišča, ki so bila predlagana, nas izjemno skrbijo, to sem želela izpostaviti. Najlepša hvala. Anoutou. Marie-Christine Ayutu. Euh, le Front National que je représente ici s'oppose. Sama predstavljam Front National in mi nasprotujemo temu, da bi se sploh nadaljevala pogajanja v zvezi s etikom. Če bi sklenili ta pogajanja, bo to velik udarec za naše gospodarstvo, za, naše demo, za našo demokracijo in za naše soboščine. Američani sami so povedali, da je ta sporazum neke vrste gospodarski NATO. In mi, se, mi nasprotujemo temu, da bi ta sporazum kakokoli širili na področje prometa. Za razliko od ZDA, Evropska unija ne želi varovati svojih strateških sektorjev. ZDA pa sprejema restrikcije v zvezi s, naprimer, sodelovanjem tujega kapitala v njihovih letalskih podjetjih. Tu v Evropi pa Eh, postopoma obratno. Brusel pravzaprav prepričuje, da bi se države članice zavarovale, zaradi česar prihaja do tega neravnotežja med omejitvami, ki jih sprejemajo ZDA za evropska letalska podjetja in med svoboščinami, ki jih eh, ameriška podjetja imajo na trgu Evropske unije. Jasno je, da bodo ZDA še naprej varovale svoje strateške sektore, tudi civilno letalstvo. Mi pa ne zaradi česar Evropska unija tvega, da bo še poglobila krizo, ki je trenutno udarila tudi um, področje civilnega letalstva v državah članicah. Hvala. Najlepša hvala, Pavel Telička. Uh, uh, uh, hvala, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Odbor Tran, mislim, da je pristojen za določena vprašanja tukaj določene zadeve že pač posegajo v naše pristojnosti. Po drugi strani pa tudi mnenje spostavlja, da obstaja določene elementi, ki jih v teh ukviru tega sporozuma zaenkrat še niso primerno naslovili. Da mi nismo sestavljali pogajalskega mandata, tudi potrdili ga konec koncev, nismo mi, komisija in svet sta pripravljala to, in eden izmed kolegov je že povedal, da bi bilo zelo dobro, če bi komisarko Manstromo sem povabili, da bi se o tem pogovorili. Še več. Dobro bi bilo, če bi sem povabili pogajalce, tiste, ki vsak dan vodijo ta pogajanja. In zelo dobro bi jih bilo vprašati, zakaj določenih aspektov niso vključili, morda pa imajo dobre razloge za to dobro bi, vedeli tudi, dobro bi bilo vedeti, kako pogajanja se nadaljujejo zlasti glede standardov, kar pa posega tudi v naše pristojnosti. Torej, lahko bi povabili komisarko Manstromovo in ali pogajalce, o tem se bi morali še odločiti, ampak po izkušnjah sodeč menim, da bi bilo to izjemno dobro. Potem kot drugo, vprašanje preglednosti je pravzaprav neke vrste stalnica, ne samo v tem odboru, ampak tudi drugot. Ampak odkriti moramo biti. Sam se ne spominjam, da bi v bližnji preteklosti sprejemali podoben trgovinski sporazum, glede katerega bi postopali tako zelo pregledno kot zdaj. Tudi zaradi pritiska, ki ga je vršil Evropski parlament. Vsi gremo lahko v pač dvorane, kjer se to razpravlja, kjer se pogajajo o eh, relevantnih določbah in dobimo ogromno materijala. Zdaj pa osnutek mnenja. Ta osnutek je dobro pripravljen po našem mnenju. Mislim, da opredeljuje tiste glavne teme. Tudi pripravljalec mnenja eh, se je omejil samo na tista področja prometa, kar je pozitivno. Morda bi sam predlagal še par zadevic, ampak že zdaj mislim, da je mnenje dobro pripravljeno. Menim pa, da bomo naslednji korak lahko naredili še le enkrat, ko se nam pridruži komisarka. Najlepša hvala, Karima Deli. Euh, ja, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zelo na hitro šli mi spostaviti to, da v besedilu glede TTIP nimamo ogromno um, eh, dela v besedile, kjer bi govorili o prometni politiki. Pač nasplošno je omenjen ladijski in pa pomorski sektor. To že je, ampak drugo pa ne prvo, kar želim izpostaviti, je torej to, da vemo po podpisu sporozumov um, eh, na področju letalstva med ZDA in Evropske unije, da nimamo recipročnosti. In to na škodo evropskih interesov. To smo torej opazili po podpisu sporozumov. Prav tako pa imamo razlike glede celinske plovbe, glede uspešnosti, glede učinkovitosti motorjev. Um, v sporozumu se predlaga, da bi bili upoštevani ameriški standardi, ne pa evropski standardi. In eh, to mislim, da bi bilo pametno izpostaviti v tem mnenju poročevalca, ki ga sicer pozdravljam. Najlepša hvala. Tomas, potreba? Bardzo krutko chcę przede wszystkim podziękować e, panu sprawozdawcy. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti tudi pripravljalcu mnenja za to izjemno dobro priporočilo v imenu svoje politične skupine IKR, e bi želel podobno kot kolegica povedati, da smo mi mnenja, da je ta sporazum odlična priložnost za promet za Evropsko unijo zlasti glede dveh področji. Prvič eh, letalstvo. Naprimer, Evropska, Evropski letalski prevozniki bi lahko, že, bi lahko začeli prodajati letalske karte za um, ZDA. Potem imamo tudi zakonodajo Jones Act, kjer piše, da bi lahko transport opravljali samo z ladjami, ki so bile zgrajene, registrirane v ZDA in ki pripadajo ameriškim lasnikom in s katerimi obratujejo tudi ameriški lasniki. Torej, pri teh dveh pomočih bi morali spodbujati oziroma zagovarjati nadaljna pogajanja in eh, poskušali američane prepričati, da odstopijo tega protekcionističnega pristopa. Sam kot predstavnik EKR eh, e in kot predstavnik Poljske ocenjujem, da je sporozum odlična priložnost za nas področje eh, prometa lahko veliko pridobi in se razvije hitreje zaradi tega sporozuma. Hvala.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 Wim van den Kamp mi je zagotovil svoj osnutek, sam sem uh, uvedel še dva predloga sprememb. Zmeraj sem govoril o tej neenakosti na področju zračnega in pomorskega prometa, kaj ti ZDA Evropske unije kot institucije eh, ne priznavajo. Z vsemi drugimi državami sklenemo dvostranske sporazume med EU in pa ostalimi državami. ZDA pa tega ne želijo, kajti eh, na ta način eh, imajo prednost, eh, lahko sodelujejo oziroma lahko delujejo na notranjem trgu Evropske unije, mi pa ne moremo delovati na njihovem trgu. In jaz sem dejal predsedniku Šulcu, da se ne bom pogajal o te tipu, dokler ZDA ne bodo priznali Evropsko unijo kot institucijo tudi na področju zračnega in pomorskega prometa. Kaj se skriva za tem? E, trgovinske prednosti in Gezine Meissner je to tudi zelo lepo orisala. Američani seveda tega za te tipom ne želijo e, spremeniti. Maja Kilen pa tudi Gezine Meissner sta o tem govorili. Torej, če ne bo nobenih prednosti za ZDA, eh, seveda eh, tega ne bodo spremenili. Gre za zakonodajno urejanje. In uh, zastavimo se lahko vprašanje, kje je tistih 500 tisoč delovnih mest, ki naj bi uh, jih uh, vzpostavili. Uh, od Degihta se o tem eh, že več eh, ne govori. Od Degihta naprej se o tem že več ne govori, kajti vse lepo in prav, ampak če bo teh 500 tisoč delovnih mest sestavljenih v ZDA, kaj to potem koristi nam? In potem te eh, skrivnosti potrebujemo preglednost, vedeti moramo, o čem se pravzaprav pogajamo. Ne moremo najprej glasovati, potem pa šele dobiti dokumente. Komisija je sedaj obljubila, da bo eh, se tega bolje lotila, ampak to bi morali že pred leti. Seveda, eh, diktatorske države eh, nimajo. Eh, demokracije eh, in zaradi tega potrebujemo posebna pravila, ampak eh, ZDA je pravna država, tako kot smo tudi mi, zato ne potrebujemo sedaj posebnih odborov za reševanje sporov. Vse imajo sodišča tako tam, kot tudi pri nas. In sploh ne moremo sprejeti te odbore, ki naj bi ne imeli možnosti priziva. To je za nas nesprejemljivo mi odločamo o izpustih in potem lahko američani rečejo, ne, ne, tega pač ne želimo. Ali pa obratno. Določeni sektori avtomobilske industrije so bolje, bolj strogo urejeni v ZDA. Tako da se lahko zaidemo tudi v obratno situacijo, ampak o tem morajo odločati parlamenti, ne pa neke posebne medskupine, ki naj bi jih sedaj ustanavljali. Torej, to so tiste točke, na katere se moramo osredotočiti trgovinskih overov, ovir pravzaprav sploh več ni. Imamo prosto trgovino, potrebujemo uh, pa uh, ustrezen zakonodajni okvir, kajti čezmejna trgovina že poteka. Vendar pa uh, trenutno na tem področju vlada deregulacija. Zaradi tega uh, moramo izkoristiti svoje možnosti. Uh, pravzaprav smo zaključili razpravo, ampak Gesine Meissner se je še javila k besedi. Najlepša hvala. Dvakrat si me citiral, zato sem se oglasila. če si v tem odboru in eh, poročaš o razpravi, potem eh, moraš imeti tudi uravnotežen pristop. E, Izuzel eh, si zgolj kritične točke iz mojega prispevka. Jaz nisem bila zgolj kritična. Rekla sem, eh, da eh, zakonodajni akt Jones ponuja eh, priložnosti tudi za Evropo in mislim, da bi moral orisati bolj celovito sliko. Seveda imamo različna mnenja, kar zadeva TTIP, imamo različno mnenje tako v odborih, kakor tudi v skupinah. Mogoče imate vi enotno stališče, to bi me presenetilo tudi ne, ampak povezati ta različna mnenja, to je seveda izziv. Gospod predsednik, samo ena pripomba, kar zadeva preglednost. Govorili ste o skrivnostih, eh, označili ste jih eh, tako rekoč za top secret. Eh, Mislim, da to ni ustrezno, kajti dosegli smo uh, velik napredek na področju preglednosti. Povabimo lahko predstavnike komisije, kadarkoli želimo. Mislim, eh, da je ta sporazum izjemno pregleden uh, v primerjavi z podobnimi sporazumi. Ne, temu pa moram ugovarjati. To doslej še ni bilo spremenjeno obstajajo mesta, kjer lahko dobiš dokumente, kjer jih lahko kopiraš. Obstajajo tudi mesta, kjer lahko bereš dokumente, vendar pa tja ne smeš vstopiti z mobilcem in če to ni e, tajno, potem ne vem, če to ni strogo zaupno, kaj potem je. In tudi, če si ne smeš eh, nič eh, zapisati, pa tudi nikomor nič povedati, prebereš dokument, vidiš, kje je kaj narobe, pa tega ne smeš nobemo, nikomor povedati. E, no, če se bo to spremenilo, bo to naš skupen uspeh. Sedaj pa dajem besedo komisiji Marko Dirko. Thank you, chairman, for, for giving me... Najprej hvala, predsednik, hvala za besedo. Sam sem vodilni pogajalec glede storitev, tako da pokrivam določene teme, ki ste danes omenili. Vsega sicer ne, ampak par zadev pa tako da vam lahko na kratko predstavim, kako je kaj. Ne bom omenil oziroma naslovil vseh teh eh, vprašanj, ki ste jih umorili, sicer zaščita investicij in podobno, zato ker to presega samo področje prometa in je povezano z različnimi sektorji. Preden se spustim v področje prometa, bi želel nekaj povedati glede preglednosti kot take. Komisarka, Mastrova, mislim, da je ogromno napora vložila v zadnjih nekaj tednih oziroma mesecih. In zdaj imamo te sobe za branje, reading rooms, in to je velik korak naprej. Vem, da je vedno možno trditi, da bi lahko šli še dlje, to razumem. Ampak krati moramo priznati, kot je povedal eden izmed poznancev, tudi to, da so ta pogajanja tako transparentna, kot še nikoli niso bila. Moče trditi, da to ni pozitivno, zato ker to samo pomeni, da so bile ostale pogajanja izjemno netransparentna, izjemno slava. Ampak eh, tako kot smo se transparentnosti lotili v sklopu te, te tipa, tako za civilno družbo, kot za poslance, tako za evropske poslance, kot za nacionalne poslance, je brez precedensa. Nikoli situacija ni bila še tako transparentna, kot je zdaj toliko v zvezi s tem. Želim še enkrat izpostaviti, da imajo poslanci, poslanci in evropski poslanci dostop do vseh evropskih in podajam evropskih dokumentov, tega so pa zabranje o tem več kasneje, ko bomo obravnavali promet kot tak. Ena izmed tem, ki je obravnavana v mnenju, je tudi to, da eh, promet eh, ni bil sploh obravnavan sklop od teh pogajanj. Sam se pogajamo o storitvah in uh, tu moram povedati, da zadeva ni tako črno-bela. Tisti, ki ste šli v te sobe za branje, ste verjetno videli, da smo že oktobra leta 2013 kot Evropska unija predstavili dva dokumenta. Tako imenovana neuradna dokumenta, non-paper sense, en naš na zračni, drug pa na uh, pomorski promet. In ta dva dokumenta ki jih lahko tudi preberete, na izjemno celovit način, sicer ne v vseh podrobnostih, ampak kljub samo na zelo celovit način predstavi teme, ki jih želi Evropska unija obravnavati v sklopu pogajanj na področju prometa. Gre za teme, ki ste jih danes omenili, naprimer ta akt Jones Act in pa potem omejitve glede lastniških deležev um, v brizačnem prometu, potem tudi druge zadeve, ki so povezane z Fly American, z eh, varnostjo v zračnem prometu, naprimer procesi vzajemnega priznavanja in tako naprej. Skratka, mislim, da ni točno trditi, da zaenkrat področje prometa ni bilo obravnavano v teh pogajanjih. In to velja tudi za področje, ki presega moje pristojnosti in sicer javna naročila. In ja, zelo pomembno je vprašanje dostopa do trga, da rečeno je bilo, da je neka asimetrija, da smo v Evropski uniji zelo odprti, ZDA pa ne, in sicer da nima naša podjetja dostop do njihovih javnih naročil vsi vemo, da imajo pač narči, to načelo Buy American, v sklopu katerega imajo par izjemno resnih omejitev. In ta tema je nekaj, kar obravnavamo. Je pravzaprav zelo prominentna bila vključena na naš dnevni red, na našo agendo. Tako glede prometa, kot glede drugih eh, sektorjev. Torej, tu ne gre samo za storitve, ampak tudi za javna naročila in pač v teh različnih, na teh različnih področjih smo obravnavali tudi vidike, ki so še kako povezani s prometom. Tako da bi po našem mnenju morali to izjavo v, v mnenju malce spremeniti, malce ublažiti, zato da bi odrazili in povedali, kaj se zares, poga, kaj se zares dogaja v prometu pogajanjih. In to je tudi nek odziv na resolucijo parlamenta iz maja leta 2013. V tej resoluciji je parlament povedal, da, so, eh, da je promet izjemno pomemben ofenzivni interes za Evropsko unijo. Nekateri izmed eh, govornikov so prav. In pravilno izpostavili, da so določena področja glede prometa izjemno občutljiva v ZDA. Občutljiva tudi zato, ker naj bi bila povezana s nacionalno varnostjo. Ta Jones Act je bil sprejet leta oziroma v 20 letih prejšnjega stoletja in takrat so, jo, so verjetno sprejeli to zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa je to bolj vprašljivo. Potem pa imamo tu še to, kar je bilo omenjeno, sicer da imajo omejitev glede lasniških deležev v podjetjih z zračnim prometom. In ja, verjetno so bile te omejitve sprejete zaradi nekih varnostnih pomislekov, ampak vprašljivo je, če je to še vedno sprejemljivo zlasti v sklopu pač, bilateralnega odnosa EU-ZDA. Tako da ja, politično gledano so ta vprašanja zelo občutljiva. Nekdo je omenjal tudi amandma Maintain, ki namen katerega je, da bi razveljavili Jones Act. In izkušnje z našimi kolegi v Washingtonu kažejo, da verjetno ta Jones Act ne bo razveljavljen. Že parkrat v preteklosti je, bilo, je bila predlagana njegova razveljavitev in nikoli jim ni uspelo. Ampak jasno je, da tudi v ZDA veliko ljudi nasprotuje protekcionistični in restriktivni politiki uh, na področju, v tem primeru pač pomorskega premeta, ampak pravzaprav ista načela veljajo za zračni premet. Tako da mislim, da bi bilo izjemno dobro, če si že enkrat pogledate vse te dokumente, ki so na voljo v tej sobi za branje. Prav tako ste prejeli neke vrste izvlečke teh sedmih krogov pogajanj, ki smo jih imeli in na podlagi teh dokumentov boste videli, da smo ogromno časa in ogromno političnega kapitala namenili vprašanju prometa. Vse skupaj še ni zaključeno. Nobenega konsenza zaenkrat še nimamo, da v zvezi s tem ali naj omaknejo določene omejitve, ampak eh, tega se tudi nismo nadejali, glede na to, v kateri fazi pogajanj trenutno smo. In v zvezi s tem bi želel še malce nijansirati to, kar je povedal uh, predsednik. Ja, na področju prometa imamo še tiste tradicionalne uh, trgovinske ovire. Ja, velik, velik del pogajanj se nanaša na zakonodajo, ampak na določenih področjih imamo naprimer tiste klasične um, trgovinske ovire. Naprimer, v ZDA imate kot tujec lahko v lasti samo 25 odstotkov nekega letalskega podjetja. To je tradicionalna trgovinska ovira, to ni neka eh, ne vem, ovira druge ali tretje generacije. Tudi ta Jones Act je klasična trgovinska ovira, sicer določenih operacij ne morete izvajati med dvema ameriškima, ameriškima pristaniščima. Prav tako ne morete izvajati svojih poslov v tej offshore industriji, to so pač ovire kot take, ki niso samo zakonodajne. Tudi javna naročila, tudi tam imamo odlične primere tradicionalnih trgovinskih ovir, pač trg zaprete in poveste, da more x odstotkov investicij biti ameriškega izvora. Tudi to ni povezano s zakonodajem, to je pač prekcionistični ukrep, ki je bil sprejet tudi zaradi gospodarske krize. Tako da se tudi s tem ne moram posem strinjati, da uh, na področju prometa nimamo več teh tradicionalnih trgovinskih kovert. Torej, če povzamem, zelo cenimo, da vaš odbor povdarja, kako pomembno je področje prometa v sklopu pogajanj za TTIP in če želite, lahko redno prihajamo samo v vaš odbor, da imamo nek debriefing, da poročamo o poteku pogajanj, lahko pridem sam in pa tudi kolegi, ki pokrivajo druga področja. Zelo smo vam hvaležni za to, ker zagovarjate, da področje prometa naslovimo v sporozumu. To bo sicer zelo težko doseči v ZDA in dobro bi bilo, če vi, ko se pogovarjate s kolegi iz ZDA, poveste, kako pomembno je področje prometa v Evropski uniji zaenkrat. Hvala. Sedaj pa bi si dobil besedo ponovno Vin van de Kamp. Hvala. Um, ehm, Zowel aan mijn eh, collega Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa vsem za te pripombe. Hvala lepa tudi predstavniku Evropske komisije. Dobro je, da skupaj februarja potujemo v ZDA. Takrat bomo tudi predvsej bolj jasno videli, na kakšen način so se zadeve odvijale pri te tipu. Seveda je v mnenju težko obravnavati vsa splošna vprašanja, kot je rekel kolega Leichtfried. Težko je omeniti čisto vse v tem mnenju. To je tudi razlog, zakaj tega nismo vključili, vsaj ne v tej fazi. Sam sem na srečo tudi član odbora INTA, tako da bom vse to, kar sem danes slišal med razpravo, posredoval tudi odboru INTA. Bas Eichhout mi je čestital, ampak kadarkoli mi čestita, sem nekoliko bolj previden in dvomim v to. Še posebej pa sem nezaupljiv, če kolega Eichhout pravi, da bo uložil zgolj minimalne predloge sprememb. Hvala lepa tudi kolegom iz skupine liberalcev. Pomembno je, da se kot odbor za promet pogovorimo s komisarko Malmstromovo. Okrepiti je treba politiko, ki jo vodimo na področju prometa. Kot odbor bi komisarki tudi jasno morali povedati, kakšne so naše želje. Sam sem nekoliko bolj tradicionalen, dualističen ko gre za pogajanja, se pravi, na eni strani imamo parlament, na drugi strani komisijo, vsak ima svojo odgovornost. Dobro pa je, da se pogovorimo z komisarko Malmstromovo, da razjasnimo vse te vidike, ki ste jih izpostavili v zadnjih minutah. Vse to je zelo dobro. Večkrat ste rekli tudi, kaj se dogaja na področju zajemnosti, preglednosti, odprtega neba, standardov se že veselim predlogov sprememb, ki jih boste vložili, nestrpno jih pričakujem. Komisija predlaga, da vsi gremo v to sobo za branje, tako da vas vabim, da greste tja in preberete dokumente. Hvala. Hvala, ampak vsak tja pač nima vstapa. Vsaj še ne zdaj, ne do vseh dokumentov. Begrüßen. Te morate sprejeti vse. Torej, rok za vložitev predlogu sprememb je 5. februar do 12. Ja? In s tem je seja zaključena. Prehajamo k seji koordinatorjev, ki bo potekala za zaprtimi vrati.